Dear colleagues, we are going to start. Dragi kolegi, začeli bomo. So we have one hour. Imamo eno uro do desetih in, ali pa desetih do, in petnajst, da bomo imeli razpravo oziroma predstavitev o sporočilu komisije ki je bilo izdano pred eh, poletnim eh, premorom o krčenju gozdov. In to, kar se je zgodilo poleti, je to temu naredilo še bolj aktualno. Zato je prav, da imamo danes to razpravo. Kmalo bom besedo dal komisiji, ki jo predstavlja gospa Šumaker, ki je direktorica za trajnostni razvoj v GD za okolje. In potem so tukaj tudi predstavniki DEFKA, kaj te obe točki sta eh, tesno povezani. 10-15 minut imate največ za predstavitev sporočila, potem pa bo sledila izmenjava mnen z poslanci. Beseda je vaša. Nisem vedela, da kmalo pomeni takoj, torej. Najlepša hvala za to priložnost, da predstavim sporočilo Evropske komisije na temo krčanja gozdov. To je zelo aktualna tema, kot ste dejali, in eh, zelo bomo ocenili, vaše mnenje na to temo. Torej naj najprej orišem okvir, potem razložim razloge za krčenje gozdov, orišem vlogo Evropske unije in pa eh, ukrepe, ki jih predlagamo. Da je gost ključnega pomena, tega ni potrebno poudarjati v tem odboru. Gozdovi so ogroženi, srečujemo se z mednarodno krizo gozdov, to je povsem jasno nam vsem in gozni požari v amazonskem pragozdu, mislim, da so na to jasno opozorili. K temu pa je potrebno dodati še gozne požare v Afriki in Sibiriji. Torej, situacija je grozljiva. 1,3 milijona kvadratnega kilometra gozda smo izgubili med letoma 1990 in 2016. To je številka, ki jo je skoraj da nemogoče razumeti. In zato je komisar Vela skušal uh, poskrbeti za bolj konkretno predstavo. Gre za 800 nogometnih igrišč vsako uro, vsak dan, vsak teden. Torej. Krčenje gozdov, izginjanje gozdov se trenutno dogaja predvsem eh, izven Evropske unije. V Evropi smo med letoma 1990 in 2015 celo povečali gozdno površino eh, in sicer eh, približno za območje Grčije. 12 odstotkov vseh toplogrednih plinov prihaja iz uporabe zemlišč in ta raba, ta letosno povezana z krčenjem gozdov krčenje gozdov je tako eh, drugi najpomembnejši povzročitelj toplogrednih plinov takoj za uporabo fosilnih goriv. In primarni gozdovi, eh, ki skrbijo tudi za največjo biotsko raznolikost, eh, so najbolj prizadeti. Zakaj je to pomembno? 30 odstotkov zemljske površine je že zmeraj pokritih z gozdovi, na področju gozdov je 80 odstotkov biotske raznolikosti e, in 1,6 milijarde e, ljudi, e, torej 25 odstotkov svetovnega prebivalstva, potrebuje gost za preživetje. Torej je kriza gozdov tudi socialna kriza, če gozdovi izginjajo, ljudje izgubijo možnost preživetja in seveda so najbolj prizadeti ravno najrevnejši oziroma avtohtono prebivalstvo v številnih regijah. Kaj pa je povzročilo to situacijo? Predvsem gre za širjenje kmetijskih površin. Zaradi širjenja kmetijskih površin eh, krčimo gozdove. Ej, 80 odstotkov krčenja gozdov je povezanih z povečevanjem kmetijskih površin za namenom proizvodnje živil. Seveda pa to ni edini razlog. Potrebujemo obsežen pristop, ki se ne bo osredotočil zgolj na kmetijstvo, ampak tudi na širjenje mest, na industrijo in pa eh, na rudarstvo. Potem pa so tukaj tudi posredni dejavniki kot eh, slabe vlade v določenih eh, državah, slabo upravljanje, nezadostna vlaganja in pa eh, nezakonite dejavnosti, nezakonita sečnja. Torej potrebujemo obsežen pristop in Evropska unija mora pri tem igrati pomembno vlogo. Zakaj? Zato, ker Evropska unija uvaža in uporabi eno tretjino proizvodov povezanih eh, z krčenjem gozdov. Tukaj govorimo o palminem olju, o eh, kakavu eh, in tako naprej. In zaradi tega, ker smo glavni uvoznik teh izdelkov, imamo veliko odgovornost, hkrati pa to ponuja tudi veliko priložnost torej krčenje gozdov ni problem nekoga drugega. Krčenje gozdov je naš problem, mi smo del problema in za tem sporočilom eh, smo želeli povedati, da smo tudi del rešitve. In predsednica komisije je dejala, da želimo, da postavljamo da želi, da postanemo vodilna eh, sila na področju biotske raznovrstnosti in torej moramo biti vodilni tudi na področju boja proti krčenju gozdov in upam, da nam bo to sporočilo pri tem pomagalo. Naj povem še, da si v Evropski uniji prizadevamo za boj proti krčenju gozdov. Že nekaj časa, leta 2003, smo sprejeli ukrepe za eh, boj proti nezakoniti sečnji. Leta 2008 smo si že zastavili ambiciozne cilje za boj proti krčenju gozdov. Eh, dejali smo, eh, da želimo zaustaviti izgubo gozdnih površin do leta 2030 do leta 2020 želimo za 50 odstotkov zmanjšati eh, krčenje eh, pragozdov. Eh, ampak leto 2020 je pred vrati in živemo, da tega ne bomo dosegli. Zato pa potrebujemo konkretne ukrepe in razširiti moramo izbor instrumentov. Zagotoviti moramo več instrumentov za zaščito obstoječih gozdov, še prav posebej primarnih gozdov in povečati moramo eh, trajnostno eh, upravljanje gozdov. Določili smo tudi pet eh, prioritet in pa 36 ukrepov znotraj teh prioritet oziroma prednostnih nalog. Poleg tega pa v prilogi naštevamo tudi konkretne predloge za pristojne organe, pa tudi za druge deležnike in za civilno družbo. In ključna beseda, ki bi morala biti povezana z tem eh, sporočilom, je partnerstvo. Torej, delati moramo v partnerskem odnosu znotraj Evropske unije, z notranjimi deležniki, pa tudi izven Evropske unije, z državami proizvajalkami in pa tudi z drugimi državami potrošnicami. Sedaj pa pet prednostnih nalog, ki smo si jih zastavili. Lahko jih uh, na hitro povzamem. Želimo se ukvarjati s povpraševanjem, uh, z dobavo, z mednarodnim sodelovanjem, z financiranjem in ulaganjem in pa z raziskavami, z zagotavljanjem boljših informacij v boju proti krčenju gozdov in ker so mi ostale le še tri minute, eh, bi si rada nekoliko podrobneje ogledala dejavnosti, ki jih predlagamo. Najprej eh, naš eh, odtis porabe. Identificirali smo štiri temeljna področja. Komisija predlaga, da uvedemo nove regulatorne in neregulatorne ukrepe glede na dodatno povpraševanje. To bi lahko zmanjšalo krčenje gozdov. Drugič, v preteklih letih smo imeli dobre izkušnje z vzpostavitvijo platform, ki, eh, podpisu, ki povezujejo različne deležnike. Torej, želimo vzpostaviti platformo, kjer bi lahko deležniki izmenjavali različne rešitve in eh, pa predloge, ki so pomembni tudi za industrijo. Poleg tega se zavedamo tudi, eh, da je zelo pomemben podjetniški eh, sektor in mislim, da moramo uspodbuditi eh, tudi večji prevzem odgovornosti strani podjetij. Poleg tega moramo nadgraditi trenutne standarde in pa postopke certifikacije, ti postopki morajo postati bolj, ti postopki morajo postati preglednejši. In na zadnje, prej sem omenila 15 odstotkov krčenja gozdov je povezanih z nezakonito sečnjo in zaradi tega moramo okrepiti akcijski načrt, ki ga imamo na tem področju. Potrebujemo nov delovni načrt za obdobje 2018 do 2022 z konkretnimi ukrepi, ki jih lahko sprejmemo. In poleg tega moramo bolj konkretno izvajati uh, uredbo Evropske unije za les. Poleg tega moramo tesno sodelovati tudi z državami proizvajalkami, delati moramo z njimi z roko v roki, vzpostaviti je potrebno trajnostne proizvodne verige in vzpodbujati trajnostna biogospodarstva. Želimo ukrepiti tudi regulatorni okvir za vzpodbujanje trajnostnega upravljanja gozdov in pa uporabe tal. krčenje gozdov mora biti obravnavano na najvišji ravni v naših političnih dialogih z drugimi državami. Poleg tega pa želimo izboljšati podporo z namenom boljše rabe tal in pa eh, boljšega upravljanja gozdov. Vsega tega pa seveda ne bomo mogli doseči, če na voljo ne bomo imeli dovolj finančnih sredstev torej proučujemo različna področja, na katerih eh, bi morali zagotoviti več sredstev za trajnostno upravljanje gozdov. Tukaj gre za mednarodno sodelovanje, gre za to, da krčenje gozdov upoštevamo pri izvanju akcijskih načrtov za trajnostno financiranje, gre za ukrepitev eh, zasebnih vlaganj in poleg tega so tudi trgovinski sporazumi orodje v boju proti krčenju gozdov. In na zadnje, še zadnja točka, o kateri želim spregovoriti, so raziskave in pa inovacije. Vzpostaviti želimo eh, observatorije Evropske unije eh, za krčenje gozdov. To nam bo omogočalo boljše spremljanje situacije, poleg tega pa bo to okrepilo upletenost vseh eh, držav, tako držav proizvajal, kakor tudi eh, držav, eh, ki izdelke, iz, ki so povezani s krčenjem gozdov, kupujejo. Poleg tega pa želimo spostaviti tudi sistem za boljši nadzor gozdnih požarov. Torej, toliko o tem sporočilu, naj eh, na kratko spregovorim še le o nadaljnih korakih. Načrtujemo razmeroma veliko konferenco o gozdovih v Evropski uniji, pa tudi o mednarodnih gozdovih, ki naj bi potekala 22. in 23. januarja 2020. Poleg tega vzpostavljamo platformo za deležnike in za dialog med državami članicami. poleg tega proučujemo dodatne ukrepe eh, na strani potrošnikov in sicer regulatorne in neregulatorne ukrepe in vzpostavljamo tudi observatori Evropske unije. Situacija je eh, izjemno pereča in zaradi tega ne moremo čakati na eh, sprejetje ukrepov, ampak moramo kar pričeti z izvajanjem. Najlepša hvala. Thank you. So you already anticipate. Hvala lepa. Predvideli ste že zakonodajne ukrepe v uh, naslednjih korakih. Eh, in sedaj bomo mogoče pričakovanja eh, še zvišali v tem odboru in pa v parlamentu. Že v prvem krogu bo zastavljenih osem vprašanj, preden Pa začnemo, bi rad pozdravil skupino mladih v ozadju dvorane, ki prihajajo iz Nemčije. Torej, prisrčna dobrodošlica v imenu celotnega odbora. To je razred iz Peneberga na severu Nemčije, iz šole Comenius in zelo dobro je, da spremlja ravno to razpravo, ki je tako zelo pomembna. Ja. Seveda gre za vašo prihodnost, ne za našo. Začeli bomo z ELS, Peter Lize. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči in hvala lepa Evropski komisiji. Res imamo velik problem in sicer že kar nekaj časa in v zadnjih tednih se je to še bolj jasno pokazalo. Ljudje povsem upravičeno zahtevajo od Evropske unije da sprejme konkretne ukrepe in zato se mi zdi zelo pomembno, da o tem razpravljamo ne le danes, ampak tudi čez dva tedna na plenarnem zasedanju. In včeraj smo se pri seji koordinatorjev o tem pogovarjali in smo se odločili, da se moramo z temi temami bolj sistematično ukvarjati. Organizirati moramo predstavitev, pa tudi eh, pripraviti poročilo na lastno pobudo zelo pomembno, pa se mi zdi tudi, da pri vseh ukrepih ne dajemo prednosti najlažjim rešitvam. Najti moramo učinkovite rešitve, ki bodo eh, tudi dolgoročne, torej dolgoročne in učinkovite rešitve. To je tisto, kar potrebujemo. Imeli smo oziroma imel sem že priložnost eh, prelep, pred leti, da sem se o gozdovih pogovarjal z predstavniki Brazilije. V Braziliji je odnos eh, povsem drugačen. Eh, v Braziliji lahko letiš pet ur z letalom in ne vidiš nič drugega kot gost. Torej, v Braziliji nimajo občutka, da je gozdov premalo in uh, zaradi tega uh, to pred, pred, predstavlja dodatno nevarnost, ko gre za krčanje gozdov. Zato moramo razmisliti o tem, kako bi pristojne, ne le Bolsonara, ampak uh, vse prepričali, da je to vendarle problem. To pa je seveda povezano tudi z našo verodostojnostjo. Kako ravnamo z uh, gozdovi pri nas v Evropi? Imamo veliko gozdov, ampak vseeno moramo. Uh, govoriti tudi o pogozdovanju in zaščititi moramo eh, gost tudi v Evropi, kajti tudi evropski gozdavi niso ravno v najboljšem stanju. Nadaljna točka je trgovinski sporazum za Merkosurje. Mislim, da ni dobro, da rečemo, ja, vse je super. Eh, vendar pa mislim, da bi bilo nevarno reči tudi tega sporazuma nikakor ne bomo podpisali, kajti potem eh, bomo izgubili instrument eh, za izvajanje vpliva na države Merkosurja. Potrebujemo dialog in pa trajnostno rešitev, ki mora biti okolju prijazna in pa tudi dolgoročna. Najlepša hvala. Moral bi opomniti eh, poslance, da se morate umeti na dve minuti v prvem krogu. Marija Rena v imenu skupine socialistov. Najlepša hvala, zahvaljujem se komisiji za to sporočilo, kaj te sporočilo eh, vsebuje dve pomembni prednostni nalogi. Po eni strani se je treba boliti proti krčanju gozdov, eh, po drugi strani eh, pa tudi proti vsem posledicam, ki jih povzroča naša potrošnja. In Evropska komisija predlaga eh, tudi regulatorne ukrepe, kar je izjemno pomembno. Potem pa je izpostavljena tudi točka eh, mednarodnih eh, sporazumov. To sporočilo se mi res deli zelo zanimivo. Rada bi zastavila sledeče vprašanje. Sedaj, ko imamo to sporočilo, predvidevam, mm, da imate tudi že ideje, kar zadeva zakonodajne ukrepe. imamo že eh, določeno zakonodajo, kot recimo pobudo Flekt in pa eh, uredbo o lesu, ali bi lahko imeli eh, podobno zakonodajo tudi v zvezi z posrednim krčenjem gozdov. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, govorili ste o prostotrgovinskih sporazumih. Ja, jaz mislim, da potrebujemo prostotrgovinske sporazume z preostalimi državami na svetu, ampak Ali bi ti sporazumi lahko vsebovali poleg zavezujočih okoljskih ukrepov tudi eh, sankcije? Kaj ti v trenutnih prostotrgovinskih sporazumih govorimo o spoštovanju oziroma o varstvu okolja, o pariškem sporazumu, vendar pa niso predvidene nobene sankcije. Torej, katere sankcije bi lahko vrstili v trgovinske sporazume in bi nam omogočile, da če določena država ne bo spoštovala okoljskih zahtev? recimo, če vzamemo primer Brazilije in krčenja gozdov, kako eh, bi lahko potem eh, uvedli eh, sankcije z upr državo, s katero smo podpisali sporazum. Sedaj pa skupina Renew in Nils Torvalds. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa komisiji za dobro upravljeno delo. Ta odbor bo zagotovo storil vse, kar lahko, da okrepimo delovanje na tem področju. Vsi vemo, kako zelo pomembna tema je to. Poleg tega pa moramo izpostaviti tudi različne izzive, s katerimi se srečujemo. Veliko je držav, v katerih se gozdavi slabo upravljajo. Brazilija je en primer. Kanada je drug primer. Pred nekaj leti je tam prišlo do velikega gozdnega požara, ki ga niso bili zmožni pogasiti. V tem trenutku še zmeraj divjajo požari v Rusiji, v Sibiriji in eh, tudi Rusija se je s tem nesposobna spopasti. Potem pa imamo tudi zelo drugačne gozdove, deževni pragost en hektar državnega eh, pragozda eh, zagotavlja večjo biotsko raznolikost kot pa celotna Finska. Torej govorimo o teme, ki je zelo, zelo eh, zapletena. Imamo tudi zelo velike težave z sojo. Evropa uvaža veliko soje. In to je tudi povezano s tem, kar se dogaja v Braziliji. Najti moramo torej tudi rešitve za to. In biti moramo zelo odločni in sprejeti konkretne ukrepe. Imam pa tudi pripombo glede četrte strani vašega sporočila. Eh, dejali ste, da eh, je Evropska unija. odgovorna za krčenje gozdov. Mislim, da besedica trade blazing, ki ste jo uporabili na četrti strani, ni pravilen izraz. Yeah, Sedaj pa zeleni, gospa Mec. Eh, gozdovi eh, gorijo v Južni Ameriki, v Afriki, eh, tudi v Evropi, na Portugalskem, v Španiji, v Grčiji. In tudi tam, kjer ne gorijo, eh, so eh, predmet oziroma tarča napadov, eh, recimo kot v Braziliji, zaradi lobija predsednika Bolsonara. Zaradi tega sem vesela, da je Evropska komisija poudarila vlogo gozdov kot ključ planeta in da je izpostavila zelo slab položaj gozdov. Vendar pa se mi zdi odziv komisije izjemno šibak in. Eh, na ta način zagotovo ne bomo kos temu izzivu. Takoj moramo narediti konec eh, samo eh, regulatornim ukrepom eh, industrije in eh, takoj moramo sprejeti zavezujoče ukrepe za evropsko eh, trgovino. Evropska unija je največja potrošnica kakava, pa tudi eh, mesa in pa mlečnih izdelkov. Poleg tega potrebujemo tudi boljšo usklajenost zakonodaje. Evropska unija kot globalna partnerica ne more podpisati sporazuma s predsednikom Bolsonarom, ki povsem odkrito uničuje državni pragost. To je povsem nasprotju z analizo, eh, ki ste jo sami upravili v tem eh, sporočilo. In uh, potem. Uh, ste eh, iz delegiranega akta o obnovljivih verov energije izključili palmino olje, kar je bilo prav, ampak pozabili ste na sojo, ki bi jo ravno tako morali vključiti. Ne smemo pozabiti, da gozdave krčimo tudi zaradi širjenja kmetijskih površin, tudi na to ste nekako pozabili v tem eh, sporočilu. Skupna kmetijska politika vzpodbuja intenzivno kmetijstvo in pa eh, množičen uvoz krme. Torej, nujno moramo sprejeti reformo skupne kmetijske politike in eh, sprejeti moramo okolju prijazne eh, kmetijske ukrepe. Pozdravljam to sporočilo, vendar pozivam k sprejemu zavezujočega regulativnega okvira za eh, zaščito gozdov. Gospa Benju, v imenu IDE. Monsieur le Président, mes chers collègues, les échanges de vues démontrent. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Zaščititi moramo vse gozdove in eh, požari v eh, deževnem pragozdu so eh, pokazali, kako zelo pereča je situacija. Vendar pa požari ne divjajo zgolj v Braziliji, ampak tudi v podsaharski Afriki. Tam eh, namreč širijo kmetijske površine in ustvarjajo nove pašnike. Zaradi tega je potrebno poskrbeti tudi za ustrezna finančna sredstva. Če želite rešiti eh, gozdove, potem je potrebno zahtevati izstop eh, iz sporazumu, kot je sporazum z Merkusurjem, tako kot se je odločila Francija. po drugi strani pa ne smemo pozabiti eh, tudi na francoska čezmarska območja. Mislim, da bi morali postati vzgled, da bi morala ta območja postati vzgled za ohranitev biotske raznolikosti in pa gozdo. Sedaj pa EKR. Muchísimas gracias a la Comisión por la presentación. Hvala. Hvala komisiji za predstavitev tega sporočila. Ohranitev gozdov in biotske raznovrstnosti je naloga nas vseh. Vse vlade imajo svoj interes v tem. Ampak jaz bi se izognil uh, takšnemu odnosu, ki bi ga opisal skoraj kot eh, postkolonialnega. Prav gotovo nobena vlada ne želi uničiti svojih gozdov, tudi ne Bolsonarova, ki je bila sedaj tukaj toliko krat omenjena. Marsikje je potrebna naša pomoč, naše posredovanje, tudi pri nas. Videli smo, kaj je povzročila odločitev Merklove, da je zaprla jedrske elektrarne. Tudi to je prispevalo k povišanju emisij, pa nihče ni označil uh, gospe Merklove s takšnimi besedami kot gospoda Bolsonara. Številni ljudje so bliže gozdovom kot komisija. številne gozdove čuvajo tisti, ki tam živijo, ne pa Evropska komisija ali Evropska unija. Ti ljudje že stoletja živijo v teh gozdovih in zato sami veliko bolje vedo, kako ohraniti te gozdove. Številna pravila, ki jih tukaj sprejemamo, pa so kontraproduktivna, um, pravzaprav ljudem. Um, onemogočimo to, da bi skrbeli za gozdove. V gozdovih se kopičijo eh, suhe veje in listje in zaradi tega prihaja bolj pogosto do požarov. To se je zgodilo recimo z gozdovi ob sredozemlju. Mediteranski gost um, ehm, predstavlja dva odstotka celotne površine gozdov po svetu. Velika večina tega, tega sredozemskega gozda pa je ravno v Španiji in na portugalskem. Ti gozdovi so že dolga stoletja izkoriščeni, ampak to na uravnotežen in racionalen način. Zaključujem. Skratka, vsakršno posredovanje od zunaj je lahko kontraproduktivno. Govornik je bil prekinjen. Gospa Hasenkamp za GUE. Hvala lepa. Svet dobesedno gori. Povsod po svetu vidimo, da gozdovi gorijo, gozdovi izginjajo. Uh, um, veliko je prekomernega krčenja gozdov po svetu, pa tudi v Evropi, recimo na nizozemskem. Veliko, življen, eh, veliko živalskih in rastlinskih vrst je sedaj pod grožnjo izumrtja. Treba je zaščititi gozdove in biotsko raznovrstnost, ampak besede tukaj ne bodo dovolj. Treba je spremeniti trenuten kmetijski sistem, ki pravzaprav povzroča izumrtje rastlin in živali. Kar se pa tiče državnega gozda v Braziliji, to je primarni gost in do uničenja ne prihaja samo zaradi Bolsonara, do tega prihaja tudi zaradi naših eh, prostotrgovinskih sporazumov. Mi vsako leto uvažamo na milijone ton soje in eh, govedine iz Brazilije. Zato se amazonski gost krš, krči tudi zaradi naših potreb. In če bomo še naprej eh, se zavzemali za sporozum Merkosur, bo situacija še hujša. Obžalujem dejstvo, da k nam ni prišla komisarka Malstrom. Eh, Malstrom. Prišel je samo eh, komisar Vele, ki je spregovoril o tem. pravzaprav bi potrebovali drugačno dieto, drugačno prehrano. Umakniti se moramo od masovne potrošnje mm, mesa in pa govedoreje. Na ta način moramo ukrepati v Evropi, prav tako pa moramo zaustaviti sporazum Mercosur. Uh, gospa Evi v imenu nepovezanih poslancev kot zadnja govornica. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zadovoljna sem, da sem v tem sporočilu Evropske komisije lahko prebrala, da komisija velik povdarek daje potrošnji, potrošnji Evrope in torej uvozu. In uvoz eh, je neposredno povezan eh, z krčenjem gozdov. Krčenje gozdov je pravzaprav neposredna posledica naše potrošnje v Evropi. Tukaj gre za celo vrsto proizvodov, ki so jih kolegi že našteli. In eh, vse to je v popolnem nasprotju z načrti Evropske unije ko gre za biotsko raznovrstnost in pa eh, boj proti podnebnim spremembam. Torej potrebujemo doslednejše ukrepe in pogumnejše globalne ukrepe. Vplivati moramo na našo trgovinsko politiko in tudi na kmetijsko politiko in pri njej moramo pokazati več poguma. Vprašanje za Evropsko komisijo. Med vrsticami sem prebrala, da želite končno dati poudarek eh, tudi podroš, potrošnji mesa. Eh, govorite o uravnoteženem načinu prehranjevanja. Upam, da bodo inštitucije Evropske unije priporočile manjšo uporabo mesa evropskim državljanom. In eh, potem eh, je eh, tukaj tudi uporaba genetsko spremenjenih organizmov različnih semen. Pri tem komisija zanemarja poročilo tega parlamenta, ki je povsem jasno izrazilo stališče, da ne želimo uporabe genetsko spremenjenih organizmov. uporaba oziroma uvoz eh, teh eh, živil pa pomeni tudi krčenje gozdov drugi po svetu in temu moramo narediti konec. Avant de vous donner la parole, eh, peut-être un, un point d'information. Liseu, il faisait référence dans son propos. La... Hvala lepa. Naj povem še nekaj o sestanku koordinatorjev včeraj. Večina je bila za Eh, zakonodajno poročilo na lastno pobudo o uničevanju gozdov in sicer na podlagi eh, tega, kar se je dogajalo to poletje. Dali bomo še informacije o formatu tega poročila, ki je na lastno pobudo. To se bo zgodilo po naslednjem sestanku koordinatorjev, ki bo v Strasboru čez kakih deset dni, vendar to sodi tudi v eh, ta eh, okvir te razprave, se pravi, eh, tu gre za boj proti uničevanju gozdov. Ta odbor je dejansko odločil, da bo uporabil instrument zakonodajnega poročila na lastno pobudo, pri temi, ki nas eh, vse zelo zanima. Sedaj pa dajem besedo komisiji največ pet minut, zato da bomo imeli še drugi uh, eh, krok uh, eh, vprašanj. Yeah, and, uh, Hvala. Hvala za podporo in pa za konstruktivno kritiko. Naj se odzovem na pripombe, ki ste jih podali. V glavnem eh, se vaše vprašanja osredotočajo na zakonodajo, na dolgoročne rešitve, na vlogo trgovine, na spremembo življenjskega stila in na potrebo po usklajenem delovanju. Tako da bom skušala odgovore podati v zvezi z temi sklopi. Številni ste rekli, da bi Evropska unija morala regulirati uvoz izdelkov, ki so povezani s problemi deforestacije. In uh, sprašujete, kako bi lahko izgledala ta zakonodaja. Uh, no, um, v tem trenutku vas moram nekoliko razočarati. V tem trenutku trenutku ne vemo, kakšno zakonodajo bi naj predlagali. Sporočilo pravi, da bomo ocenili regulatorne ukrepe. Nova predsednica komisije je napovedala ambiciozno agendo v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in to pomeni, da se bomo morali posvetiti tudi problemu deforestacije. Skratka, tu ne želim ničesar mm, prejudicirati, ko gre za napovedi glede zakonodaje. No, bi pa rekla, da smo opravili številne študije, tudi študijo izvedljivosti o možnih ukrepih. Tukaj smo preučevali različne oblike zakonodaje, različne oblike skrbnega uh, poslovanja. No, povedali ste tudi da že imamo uredbo v zvezi z nezakonito sečnjo. To bi nam lahko služilo kot zgled. Razmisliti moramo tudi o možnosti sektorskih ukrepov ali pa širših ukrepov. Vse je treba natančno oceniti. No, nekateri ste rekli, da številni vedo več o gozdovih kot pa komisija. Zato se strinjam, da je treba zagnati široko posvetovanje z državami, ki so najbolj prizadete, pa tudi z drugimi gospodarskimi akteri in pa z pristojnimi oblastmi držav članic nič nam ne bo pomagalo, če bomo imeli ambiciozno zakonodajo, ki ne bo izvedljiva v praksi, ker bo preveč kompleksna ali pa predraga. Skratka, vse te faktorje skušamo upoštevati pri naši analizi eh, in v tem trenutku še ocenjujemo, kakšni zakonodajni ukrepi bi bili najbolj primerni eh, za boj proti deforestaciji. Eh, res je tudi, da bi morali svetu služiti kot zgled in da moramo najprej poskrbeti za to, da bomo sami eh, strogo izvajali lasno zakonodajo. Ehm, treba je zapreti evropski trg mm, za nezakonite izdelke iz lesa. Eh, izvajati moramo tudi obstoječe strategije za varovanje gozdov. No, številne skupnosti, regije že ocenjujejo, kakšne so posledice podnebnih sprememb za eh, lokalne gostove in že sprejemajo ukrepe eh, za boj proti deforestaciji. Eh, no, Nemčija, ker so tukaj vsega, obiskovalci iz Pinneberga eh, lahko podam Nemčijo kot zgled, ki želi eh, organizirati konferenco na to temo in želi eh, razpravo o tem, kako se najbolje boriti proti deforestaciji in pa s tem tudi podnebnim spremembam. No, seveda tudi trgovina igra pomembno vlogo pri deforestaciji. Čeprav se bomo težko, če vse stranke strinjali glede tega, na kakšen način. Vse vsekakor trgovina vpliva na gozdove, so pa trgovinski sporazumi tudi instrument, ki nam omogoča bolj intenzivn dialog z našimi partnerskimi državami. V primeru ratifikacije uh, Mercosurja bi morala tudi Brazilija začeti spoštovati dogovore iz Pariza. Morali bi sprejeti. Um, Zavezujoča poglavja o varovanju gozdov in podnebja njihovi standardi so v tem trenutku drugačni od naših, to je res, ampak s pomočjo trgovinskih sporazumov bi lahko v ta vprašanja bolje vključili civilno družbo in lahko bi zvišali nivo ambicij. Nekateri izmed vas ste rekli, da je treba ukrepati takoj, da je treba zapreti naše trge in da bi morali uh, Eh, prepovedati uvoz kakršnih koli izdelkov, ki so povezani z deforestacijo. Na no, nam se zdi, da to ni najbolj primeren način, to ne bi bilo združljivo z eh, pravili STO. Prav tako pa to ni uh, ukrep uh, Evropske unije, ki verjame v dialog in pa v multilateralizem. Nekdo je rekel, da potrebujemo učinkovite dolgoročne rešitve. No in eh, dolgoročne rešitve ne morejo nikoli biti enostranske rešitve. Temeljiti morajo na dialogu in temeljiti morajo na to, da prepričamo tudi druge. Prosim, da svoje preostale pripombe zadržite za drugi krok vprašanj in odgovorov. Tako, uh, drugi krok vprašanj in odgovorov. Približno šest vprašanj bomo slišali, če bo še kaj več časa, pa morda še kakšno dodatno vprašanje. Gospa Novakova za ILS. E hvala za poročilo, ki sem ga prebrala natančno, vendar v njem nisem zasledila enega problema, ki ga imamo v Sloveniji. Uh, torej prisilno krčenje gozdov zaradi naravnih nesreč. Namreč leta dva tisoč štirinajst je bil v Sloveniji žled, torej ledeni dež, ki je za približno teden dni ukleščil drevesa v led, pri tem je nastala velika škoda na drevesih, še posebej na smrekah, tako da kmetje potem tega niso mogli pospraviti in posledično se je so se razvili škodljivci, podlubniki in eh, o tem problemu poročilo ne govori. Podlubniki, škodljivci ne poznajo meja, tako gre do preko državnih meja, ne poznajo Schengna eh, in zaradi tega so se gozdovi tudi precej skrčili. Torej zanima me, ali boste tudi temu problemu namenili svojo pozornost. Thank you. Madam Vice for EPP again.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 z regulatornimi ukrepi, ko gre za boj proti deforestacijo in kakšna je časovnica, ko gre za vaše ocene in analize. Razumem nepotrpežljivost nekaterih kolegov, ampak mi moramo biti tudi dovolj racionalni in potrpežljivi, zato da bomo lahko zagotovili trajnostno rast v državah v razvoju. Če bi tukaj vzeli trgovinske sporazume za talce, bi to bil napačen pristop. Na ta način ne bomo prispevali k trajnostni rasti v tretjih državah. Kaj je torej mišljeno s temi regulatornimi ukrepi in kakšna je časovnica, ki je predvidena? Peter. Eh. Direktor, um, eh, madam Šumek. Hvala lepa, hvala lepa, gospa Šumaker, da ste se nam danes eh, pridružili. Eh, prav gotovo moramo narediti vse, kar je v naši moči, zato da bi spremenili današnjo politiko deforestacije, požarov in tako naprej. Bi pa povdarila, da je pomembno tudi to, da imamo ustrezno upravljanje z gozdovi. To lahko pomaga podnebju in lahko zagotovi trajnostne gozdove v prihodnosti. Strinjam se z Nilsom Torvalcem, ki je govoril o tem, da je to nekaj, ustrezno upravljanje z gozdovi težko zagotoviti eh, v različnih delih sveta. Imam vprašanje za komisijo. Zanima me, kaj konkretno počnete za to, da poraba v Evropski uniji mm, ne bo neposredno prispevala k deforestaciji v tretjih državah. Vem, da ste to omenili, ampak želim, da naštejete nekaj konkretnih primerov. Ne želim zgolj nekakšne splošne razprave. Govornica je prekinjena. Jaz sem se že prizadevala, da bi dobila besedo v prvem krogu. Gospa Deli iz SD. Bom prešla kar na bistvo. To je vprašanje, ki je neposredno povezano z podnebnimi spremembami. Razumem, da mora tukaj komisija pripraviti ustrezne analize in eh, ocene. Jasno pa je tudi, da smo ne potrpežljivi, ker gre za nujno zadevo. Komisija je govorila o potrošnji v Evropski uniji, ampak eh, zanima me konkretno, ali komisija predvideva kakšne ukrepe za bioenergijo, ki prihaja iz rastlin, ki prispevajo k deforestaciji. Govorili ste o trgovinskih sporazumih kot orodje. Komisija je omenila tudi vprašanje financiranja. Vemo, da Evropska unija ni cel svet, ampak smo pa vodilni, ko gre za ukrepe na, pod, na področju podnebnih eh, sprememb. Kako lahko zagotovimo, da bodo bogate podpisnice pariškega sporazuma, ki so se zavezali um, ohrambi podnebja in gozdov, da bodo svoje zaveze tudi izpolnile? Gospod Hausling, zeleni. Hvala lepa. Zdi se mi naivno meniti, da lahko gospoda Bolsonara prepričamo z argumenti in da bo potem odpravil deforestacijo. Če eh, z nekom sklepaš trgovinski sporazum, zato da bi lahko izkoriščal tudi amazonski gost, če podpišemo sporazume, ki zahtevajo na milijone ton dodatne soje in govedine v Evropi, potem se ne moremo čuditi, da prihaja do velikega krčanja. Amazonskih gozdov. Če naši trgovinski sporazumi tukaj ne predvidejo sankcij, potem eh, res ne morejo takšni sporazumi prispevati k eh, boju proti podnebnim spremembam. Um, Drugič, Evropska unija ima tudi gozdove, ki so ogroženi. V Nemčiji zaradi suše izgubljamo na tisoče hektarjev gozdov zaradi ekstremnih vremenskih pojavov in tudi zato bi morali ukrepati. Potrebujemo um, naravne gozdove, ne pa umetnih gozdov, ki so namenjeni zgolj proizvodnje lesa. Gospod Wallace, zaguje.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 potrebujemo za varstvo gozdov, ampak to je težko združiti z um, eh, sporazumom Merkosur ali pa z že obstoječimi trgovinskimi sporazumi. Ali se ne strinjate s tem, da mm, so požari v amazonskem, gozdo, eh, v amazonskem gozdu namenjeni temu, da bomo lahko tam zasedlili rastline, ki bodo koristile Evropski uniji? Ali se ne strinjate, da je potrošništvo na obeh straneh eh, Atlantika vzrok za takšno politiko, zaradi katerega propada naše podjetje? In ali se vam ne zdi, da je ta domnevno zgodovinski sporazum, eh, ki ga je slavil Juncker, samo nadaljevanje eh, postkolonialnega obnašanja Evrope? Good. Turn off your mic. Thank you. So uh, the two last questions we have the time. Še dve vprašanji bomo sprejeli. Drugim poslancem se opravičujem. Gospod Vizik iz e LS. Hvala. Zanima me ukrep, ki pomaga na področju krčanja gozdov. In sicer gre za uh, sajenje novih eh, gozdov. In tukaj ne gre za, mm, za, eh, se, za eh, posamična drevesa, gre za res gozdarstvo, kjer je treba mm, poskrbeti za naravne gozdove, nedotaknjene gozdove novi gozdovi bi se morali razvijati na naraven način. Zato je treba uvesti um, območja, kjer je prepovedano posredovati v gozdovih. Na ta način bomo lahko ohranili naravne gozdove. Hvala lepa. Še gospa Bokaut iz uh, SD. Hvala lepa. Številna vprašanja so že bila. Um, zastavljena. Sama bi pa povdarila, da se moramo posvetiti tudi lasnim eh, vzorcem obnašanja in politikam. Požari v amazonskem gozdu imajo praviti tudi za našimi vzorci potrošnje in za našimi politikami. Eh, to moramo imeti pred očmi, ko razpravljamo o sporazumih, kot je Merkosur. Ampak moje vprašanje v zvezi z dokumentom je naslednje. In sicer gre za vlogo indogenih ljudstev. Um, kako bo Evropska unija v okviru mednarodne trgovine poskrbela za to, da, bo zaščit, da bodo zaščitene pravice uh, Eh, avtohtonih ljudstev. Kakšne načrte ima v zvezi s tem komisija? Oh, final... Hvala za ta vprašanja. Komisija ima za odgovore na voljo pet minut. Hvala, če se strinjate, bi dala besedo najprej kolegu iz generalnega direktorja, kolegici iz eh, generalnega direktorata DEFKO za vprašanja povezana za financiranjem. Hvala lepa. Želeli smo povdariti tudi zunami vidik. V DEFKO preučujemo, kako lahko podpiramo investicije in pa razvojno sodelovanje na področju trajnostnega kmetijstva in trajnostnega upravljanja gozdov. Um, pri imamo EFSD, EU Global, novo uh, uredbo mednarodnih investicij, uh, potem skušamo spodbuditi tudi investicije zasebnega sektorja. Skratka, razmišljamo o tem, kakšna orodja imamo, zato da bi lahko zagotovili, da bodo investicije prispevale k organskemu kmetijstvu, k trajnostnemu kmetijstvu. Uh, Eh, na ta način bodo tretje države postopale bolje in ne bodo ponavljale napak, ki smo jih storili v Evropi. Ehm, če bomo pomagali tudi z ocenami iz Generalnega direktorata za okolje, potem bomo lahko našli trajnostne rešitve za tretje države in jim bomo lahko služili kot partnerji in uh, kot podpora. Toliko v zvezi z uh, financiranjem. Vemo, da še potekajo pogajanja med svetom in parlamentom, potem se bo začelo novo finančno obdobje. Uh, No, eh, nova zelena pogodba predsednice komisije pa bo seveda tudi vplivala na sodelovanje s tretjimi državami, enako velja za to sporočilo. Zato imamo tudi posebno poglavje, ki je posvečeno partnerstvom. Eh, hvala, Šantal. Tu bom nadaljevala. Zabeležila sem zanimiva vprašanja glede zakonodaje, regulacije. E, tu moramo biti zelo konkretni glede e, oblike te zakonodaje. Torej, naj povem, da bomo oceno sprožili kar se da hitro in pravilom. No, ste povedali, da je treba te regulativne ukrepe natančno preučiti. To ne pomeni, da lahko pričakujete zakonodajni predlog v roku enega leta. To ni mogoče. To bi bilo eh, pač neskladno z načelom eh, dobre zakonodaje. Eh, rada bi se vrnila na vprašanje trgovinskih sporazumov. Ponovno ste jih omejili. Ehm, trgovinski sporazumi so se razvijali v zadnjih letih. E, mi imamo v naših trgovinskih e, sporazumih določbe, ki so zavezujoče za partnerske e, države in ki se nanašajo na upravljanje z gozdovi, ki se nanašajo tudi na večstranske sporazume in ki se tudi sklecujejo na pariški sporazum. Sedaj se ogledujemo Brazilijo brazilske obveznosti v skladu z pariškim sporazumom, je treba ustaviti sekanje gozdov, če želijo spoštovati pariški sporazum. E, in tudi moratori na sojo morajo spoštovati. Torej, mi menimo, da e, trgovinski sporazumi povečujejo naše možnosti. Mi seveda razumemo, da je. Eh, parlament spraševal po učinkovitosti trgovinskih eh, sporazumov, eh, zlasti kako je s poglavji za trgovino in razvoj. V zadnjih letih smo imeli dolgo, obsežno razpravo med institucijami, tu je parlament tudi aktivno sodeloval in in sicer kako naj se uh, razvijajo uh, poglavja za trgovino in trajnostni razvoj. Torej, menimo, da je mogoče sprejeti dodatne ukrepe, odvisno od konkretnih primerov in eh, pomembno je, da se komisija pogovarja z državami članicami in da eh, se stalno analizira učinkovitost eh, poglavi v zvezi s trajnostnim razvojem. Torej, mi delamo to stalno analizo in eh, bedimo na tem. Hvala lepa. E, torej, e, razumem seveda vaša vprašanja in zahteve, vendar mi se lahko še enkrat vrnemo na to temo sekanja gozdov. E, opravičujem se sedmim poslancem in poslankam, ki niso imeli priložnosti, da spregovorijo, pa so to želeli. Vendar mi eh, moramo dejansko eh, vedno. Eh, spoštovati predvideni čas govora. Vendar mi se bomo še enkrat vrnili na to vprašanje gozdov, na trgovinska vprašanja. Hvala lepa komisiji za ta pogovor o sekanju gozdov. Eh, to ni zadnji pogovor eh, s pričo tudi zanimanja eh, med poslanci. Predlagam odmor minutko ali dve in potem pa prehajamo na naslednjo točko.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 Je suis ravi d'accueillir euh, Vesel sem, da je tu gospod Petješeni, ki je uh, generalni diktora, uh, eh, direktor v direktoratu za podnebje. Govorili bomo o specifičnem vprašanju podnebnih sprememb. Komisija je nekatere stvari že dala na mizo. Uh, Eh, vendar ta tema je zelo aktualna, saj je bodoča predsednica komisije dala določene napovedi, Green Deal eh, in podobno, eh, kako je s cilji Evropske unije naprimer minus 50 odstotkov do 2030, oglična neutralnost in podobno. To so zelo zanimive teme in pomembno je, da poslušamo komisijo, da slišimo, kaj je že bilo narejeno, eh, kakšne poti so pred nami. 10-15 minut imate besedo in potem bomo imeli razpravo s poslanci in poslankami. Eh, in upam, Če bomo imeli čas, bomo imeli še drugi krok. Eh, če dovolite, bom govoril angliško. Hvala lepa, dober dan, eh, sem skupaj. Hvala lepa eh, za to možnost, da govorim v tem odboru, v novi sestavi. Opravičujem se v imenu komisarja Kanjeteja, ki danes potuje in zaradi tega ne more biti tukaj. Štiri stvari bi rad naredil. Rad bi najprej predstavil eh, situacijo in kaj smo dosegli v zadnjih petih letih. Drugič, rad bi čim več povedal v situaciji, ki je nekoliko komplicirana. Torej, gre za vprašanja eh, tega, kaj bomo naredili v novem mandatu. Seveda, Eh, obstajajo določene posledice eh, odločitev v prejšnjem mandatu in zato moramo tudi poskrbeti. In četrtič, rad bi potem še predstavil dejavnosti zunaj naših menja, se pravi mednarodne aktivnosti. Eh, ta komisija je izpolnila svoje cilje v tem mandatu pri tem eh, so pomagali vaši predhodniki v odboru Envi, ki so poskrbeli za to, da ostajamo zelo ambiciozni. Eh, videli smo, da se tudi svet eh, giblje v pravo smer, da postaja bolj ambiciozen. Mnogi med vami ste sodelovali v trialogu s svetom in veste, kako Eh, težaven je bil ta razvoj, vendar vse je dobro, kar se dobro konča. Eh, naše delo pa se seveda ne konča z mandatom. Torej imamo vso zakonodajo, ki jo potrebujemo, eh, za dosežemo cilje minus 14 odstotkov emisij do 2013 če se zakonodaja eh, dobro izpolni, eh, bo eh, do Evropske države zmanjšale emisije za 42 odstotkov. Ta zakonodaja je podlaga, brez katere ne bi mogli doseči nadaljnega napredka. E, tu gre za kakovostni preskok, kar zadeva obliko, globino in širino zakonodaje, kar zadeva e, cilje e, za 2020. Tu gre dejansko za preskok, kakovostni preskok. Gre za to, kako smo sebe organizirali in kako lahko to razvijamo naprej imeli smo tudi uh, reformo EDS uh, eh, in uh, uh, imeli bomo tudi reformo trgov, preostali del reforme uh, se bo zgodil uh, naslednje leto, v drugi polovici. Uh, Uh, uh, mi smo uh, videli, da uh, uh, je trg eh, dejansko dojel, uh, zakaj gre pri reformi ETS. Ne samo, da so se cene uh, v sistemu uh, povišali, uh, še vedno se zvišujejo postopno, stalno. Uh, In na ta način želimo dati jasen signal industriji, eh, vendar na način, da se lahko temu industrija tudi prilagodi. Na ta način eh, želimo seveda ohraniti našo konkurenčnost. Upamo, da bo tako tudi ostalo. Zakaj to izpostavljam? Brez te reforme,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 imamo zakonodajo, eh, ki zahteva, da skupaj eh, nosimo breme, da si skupaj prizadevamo eh, in tu močno sodelujo države članice. Zemljiški sektor smo tudi vključili, potem standarde CO2 za lahka potniška vodila smo tudi močno vključili zaostrili eh, in mi imamo tudi eh, eh, stroge predpise za težja gospodarska vozila. Ti standardi so sedaj še v preizkusu in mi bomo videli, ali se bo trg gibal v pravo smer, če vsega, Eh, ti standardi ne bodo učinkoviti, eh, bomo potrebovali naslednjo generacijo standardov, ki bodo še eh, strožji. Komisija je povedala, da ne bo oklevala in da bo predlagala nove standarde po potrebi. Mi moramo seveda uporabiti srednjeročni pregled zakonodaje, ki jo ta zakonodaja tudi predvedeva. Torej, na sredini poti bomo videli, ali je učinkovita ali ne. Torej, Eh, ne v svetu, ne v komisiji, ne v parlamentu, ne v državah članicah eh, ni eh, sporno, ali je cilj 40 odstotkov do 2030 primeren ali ne. Mi smo naredili tudi velik korak s poročilom iz novembra, kjer smo uh, zastavili cilje za uh, eh, 2050. Se pravi, tu želimo uh, uh, neto ničlo do sredine stoletja. Uh, To zaokroži vse to, kar smo naredili predtem. Uh, Eh, torej mi politiko eh, pripravljamo tako, eh, da zastavljamo cilje in ve se, da, se, da bo naslednji cilj še bolj ambiciozen. Cilj za 2050 je tudi strateški in že sedaj pravzaprav moramo eh, začeti delati eh, eh, v to smer. Ta cilj za 2050 seveda še ni cilj za Evropsko unijo, to je predlog komisije. Junijski Evropski svet je bil zadovoljiv 24 od 28 držav članic je bilo za in štiri države članice sicer niso zavrnile načela, so pa prosile za več časa, zato da bi lahko pravile eh, razpravo doma. Eh, želijo pač ustvariti pogoje, da bi ti cilji bili realistični, se pravi, iščejo vire za modernizacijo, za eh, investicije in spreminjanje ekonomske strukture. Druga stvar, s katero je komisija zelo zadovoljna. E, tako kot smo si želeli novembra lani, je ta proces potekal v odprtem, preglednem duhu. Imeli smo razprave v vseh državah članicah, torej mi smo tudi prispevali k temu. V vseh državah članicah so imeli zelo resne. Eh, pobude, imeli so te razprave ne samo v vladah in parlamentih, temveč v eh, civilni družbi, regijah, mestih eh, in to je nujno potrebno, kajti ko imamo tako obsežne cilje, ki ima velik učinek na naše gospodarstvo, na našo družbo, Potrebujemo seveda konsens v naših družbah, zato da bo to dejansko zdržno v naslednjih desetletjih. Še nekaj sem pozabil. To je tudi pomembna inovacija. To, je, uh, uh, to so nacionalni energetski in podnebni načrti, se pravi dobro upravljanje. To ni birokratski uh, ukrep. To je pomembno zato, da ocenjujemo našo sposobnost doseganja ciljev. Uh, Unija bo verjetno eh, uresničila cilje eh, za leto 2020. Situacija v državah članicah je dosti bolj raznolika, kot smo si želeli. Obstajajo problemi, ki eh, jih nismo predvedevali. To smo ugotovili leta 2017. Eh, se pravi, imeli smo številke in tako naprej, vendar pravi trendi so se pokazali dokaj pozno. Vsaka država članica ima sedaj trdne načrte, ti načrti imajo določene vrzeli. Mislim, da ste o eh, nekaterih razpravljali s kolegom eh, Ditrom Jürgensenom. Eh, zlasti ste govorili o energetski učinkovitosti. Tu gre za zaskrbljujoče vrzeli, vendar niso pa radikalne. Eh, mi eh, imamo ukrepe, s katerimi lahko dosežemo cilje. Eh, vendar mi vemo, kje so težave in vrzeli. Eh, to je sedaj v letu 2019 in do leta 2030 lahko marsikaj popravimo in izboljšamo. Zaradi tega so ti instrumenti zelo dobri, ker lahko pomagajo odkrivati probleme pravočasno in lahko jih seveda tudi pravočasno odpravimo, tako da ne bomo v stiski v zadnjem trenutku. Torej, kakšna je situacija sedaj? Eh, kot rečeno, to je. Eh, eh, nerodna situacija za uradnike komisije, ker pa še eh, nova komisija ni sestavljena. Jaz tudi ne vem, kdo bo moj neposredni nadrejeni. Res ne vem. Zelo malo je govoric tokrat. Eno stvar pa lahko rečemo in to lahko pravzaprav eh, rečem na podlagi smernic, eh, ki jih je objavila eh, gospa von der Leyen. Torej, izhajali bomo iz Akija in gibali se bomo hitreje, kot smo predvidevali v komisiji. Bo, torej, se bo se pospešilo delo in ambicije. Drugič, politične smernice eh, implicitno tudi jasno pravijo, da je sta se eh, politična in ekonomska eh, situacija radikalno spremenila po letu 2014, ko je svet sprejel zadnje sklepe v zvezi s tem in je komisija začela delati. Torej, naša ekonomska analiza je nekoliko zastarela. E, mi smo naredili uh, analize pred petimi leti, potem smo se osredotočili uh, na uh, uresničevanje uh, smernice pa kažejo, da je sedaj napočil čas, da ponovno opravimo ekonomsko analizo in da to naredimo kar se da hitro in kar se da obsežno in transparentno. Eh, se pravi, na podlagi gospodarstva eh, v letu 2019 se sprašujemo, eh, kakšne ambicije imamo lahko do leta 2030 drugič, v zadnjih eh, letih eh, smo intenzivno delali na določenih eh, stvarih in sedaj je čas, da potegnemo mreže na ladjo, da vidimo, kaj smo ujeli. Kako je torej z investicijskim načrtom? Analiza kaže, da je da eh, se bo v naslednjih desetih letih eh, zelo veliko investiralo v celi Evropski uniji. Mi smo eh, delali na tem, da ustvarimo boljše instrumente za investicije, potem podnebje smo vključili bolj v evropski proračun, poskrbeli smo za to, da bo tudi preostanek proračuna skladen s pariškim sporazumom. Zahvaljujem se parlamentu in temu odboru za to, da ste uh, se uh, uh, lotili tega vprašanja Eh, veliko smo delali tudi na področju vzdržnih financ, ustvarjamo ugodne pogoje za investitorje, oni morajo vedeti, ali je njihova investicija vzdržna ali ne. Mi smo poskušali to združiti v nek akcijski načrt, ki se seveda lahko spreminja v času. Eh, mi eh, ne želimo tu biti perfektni, vendar veliko stvari imamo na mizi, da lahko na podlagi tega delamo naprej. Eh, eh, v letu 2018 smo tudi pregledali eh, strategijo za prilagajanje iz leta 2013. Mi smo namreč ugotovili, da se ta prilagajanja zanemarjajo v mnogih državah. In 25 držav članic ima Eh, že načrte. Eh, skoraj vseh 28 je že doseglo začrtane cilje. Mi niti ne štejemo več, koliko eh, načrtov za adaptacijo, za prilagajanje obstaja na ravni mest, regij in podobno. In komisija potrebuje tudi novo strategijo za prilagajanje. Eh, obstajajo še druge stvari, ki jih lahko naredimo. Komisija eh, naprimer pregleduje eh, investicije, dela smernice za to, da bodo investicije prenesle podnebne spremembe, torej investicije morajo upoštevati podnebje. E, potem e, potrebne so naprimer e, inovacije tudi pri poslopih, potrebujemo gradbene standarde, ki potrebujemo stavbe morajo biti bolj uh, odporne na podnebje in tu mi lahko pomagamo, lahko pač uh, posredujemo znanje. Uh, potem četrtič, uh, implementacija. Mi imamo seveda nove ambicije, vendar uh, treba je implementirati to, za kar smo se dogovorili v zadnjih petih letih. Uh, če nove zakonodaje E, ne moremo e, e, implementirati, potem ne moremo razmišljati o nadaljnih ambicijah. Oboje moramo zagotoviti. Gospa von der Leyen je tudi izpostavila mednarodno aktivnost v COP25 v Santiago, bo na mizi tudi ključno vprašanje ogličnih trgov. O tem se bo vprašanje pogajalo. Problem pa je, da naši partnerji ne bodo sledili našim ambicijam, če ne bomo dokazali, da stvari delujejo. Se pravi, naša domača strategija je eh, naš adut eh, v mednarodnih eh, okvirih. Če mi ne moremo pokazati, da naša družba dela na podnebno neutralen način, eh, potem ne bomo prepričali partnerjev, da naj nas eh, posnemajo. Zelo se zanimajo mnoge države za to, kako eh, mi delamo, naprimer Kitajska, in zanima jih naš napredek. Hvala. Hvala lepa za ta prvi pregled situacije in perspektiv. Eh, bodoče situacije. Začel bi s prvim krogom, vsak eh, dobi dve minuti, najprej eh, ELS Peter Lize. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa, gospod generalni direktor. ELS podpira prizadevanja zlasti Ursule von der Leyen, da potrebujemo več eh, zašite podnebja in marca smo se že zavezali k cilju Eh, podnebne neutralnosti in mi moramo seveda to tudi konkretno uresničevati. Eh, Ursula von der Leyen je rekla, da moramo prepričati ljudi, da bodo na naši strani in zaščititi moramo delavna mesta. In generalni eh, direktor je na koncu povedal nekaj pomembnega. Če želimo zgled za svet, moramo v Evropi še naprej imeti industrijo in industrijska delavna mesta, kajti sicer nas ne bo nihče posnemal. Eh, treba je seveda uresničevati obstoječo zakonodajo, to povsem podpiramo. Eh, nekatere države članice so sklenile, da ne bodo več uporabljale premoga, nekatere razmišljajo o tem in o tem eh, moramo, to moramo seveda tudi upoštevati v ETS-u. Ursula von der Leyen je govorila tudi o letalskem prometu in gospod Petričone, jaz bi vas uh, Eh, prosil, da je kolegom eh, iz DG eh, MUF jasno pokažete, kaj so cilji komisije. Torej, to, kar smo slišali včeraj, nas ni prepričalo. Mi moramo tu ohraniti zakonodajno kompetenco Evropskega parlamenta in ne smemo si lagati, da je Korsija velik uspeh. Ne, ni. Potem sklad za pravično tranzicijo je eh, pomemben za ljudi. Eh, mi moramo pripraviti eh, jeklarsko industrijo na podnebno neutralnost. Pomembno je, da se čim prej začne. Na ta način bi dali tudi jasen znak, da se povezuje varstvo podnebja in industrija. Hvala. Gospa. Rutanca, SND, hvala lepa, hvala lepa generalnemu direktorju, da eh, ste tukaj eh, z nami. Eh, Evropska unija je dejansko povečala prizadevanja za zmanjšanje podnebnih emisij. Gremo v smeri vzdržne proizvodnje in rabe energije. To seveda ni dovolj. Treba je spoštovati eh, obveznosti iz pariškega sporazuma in treba je tudi doseči dolgotrajni cilj podnebne neutralnosti leta 2050. Pričakovanja eh, nove komisije so eh, velika in parlament je tudi opazil, da je bila Ursula von der Leyen zelo jasna in da bo eh, podnebje njena prioriteta v tem. Mandatu. Mi pričakujemo, da bo komisija ukrepala hitro, odločno in da bo Evropo spravila na pravo pot, kar zadeva podnebje. Uh, Seveda potrebujemo učinkovit način. Mi moramo zagotoviti, da ETS eh, e dobro deluje. To je najbolj stroškovno učinkovit način za redukcijo emisij. In mene zanima, ali eh, eh bo komisija pravzaprav umaknila eh, eh te eh, kredite starga deloma zato, da eh, bomo postali bolj eh, ambiciozni. Kako je potem tudi s pomorskim sektorjem? Kdaj bo pomorski sektor v ETS-u? Eh, potem eh, uredba za delitev eh, prizadevanj in bremena. Eh, a kako se bo tu eh, dejansko eh, preprečevalo države članice, ko porabljajo sisteme, ki niso dobri za podnebje. In zanima me tudi, kako je z datumi, kaj ti mi potrebujemo nekaj, kar nas preprečuje, da delamo hitro. Za Renew, Stefanu Tudor. Gospod Stefanuta, eh, hvala lepa. Jaz sem tudi v odboru za eh, proračun. Pred poletjem smo si zastavili visoke podnebne eh, cilje, cilje glede emisij. Po poletju pa vidimo, da je svet zmanjšal sredstva, ki jih potrebujemo za Eh, za implementacijo. Težko nam je že pravzaprav uresničiti teh 20 odstotkov, o katerih smo govorili eh, pred poletjem. Torej tu prihaja do nekega razkoraka. Eh, tudi v državah članicah prihaja do razkoraka. Kako jih prepričamo, kako lahko zagotovimo, da bodo dejansko izvajali sprejeto. Eh, tu ne smemo imeti koalicije eh, pripravljenih in eh, dobrovoljnih. Mi nimamo naprimer Kalifornije, ki želi imeti visoke cilje in srednji zahod, ki ima drugačno strategijo. Ne, mi potrebujemo skupno strategijo. Hvala lepa, Mišel Blos, za zelene. Um, eh, hvala lepa. Dobro je, da ste razumeli, da je treba ukrepati pri podnebju. Sedaj je v parlamentu nova podnebna eh, generacija, eh, stoji na cestah in ta nova generacija pravi, da je treba poslušati znanost in znanost. cilj je 1,5 stopin in samo 66. 66 odstotna je verjetnost, da ne bomo uh, naredili iz našega planeta eh, neprijazen planet, na, na katerem se ne da živeti. Torej, Eh, sedanje nacionalni eh, energetski in podnebni eh, načrti še ne temljijo na novih ciljih. Že tu imamo neko vrzel. Kaj bo storila komisija do konca leta za to, da pomaga državam članicam, za to, da bodo zapolnili to in zaprli to vrzel? Pa to še vedno ni dovolj. Ali bo komisija pozneje pr predlagala tudi zavezujoče eh, cilje, če države članice teh vrzeli ne bodo zaprle. Poslušal sem vaša eh, eh, razmišljanja o tem, kaj se da še narediti. Rad bi več slišal o podnebni zakonodaji. Potrebujemo eh, ta podnebni zakon in cilji za 2050 morajo biti v tem podnebnem zakonu. Ta mora biti kompatibilen z Eh, pariškim sporazumom, govorili ste o standardih eh, in o pregledih eh, situacije leta 2023. ETS e e v četrti fazi pa se začenja leta 2021. Vsak teden, vsak mesec pa moramo zmanjševati naše emisije. Ali lahko že sedaj eh, spremenimo eh, eh, sedaj četrti ETS e in ustrezno prilagodimo ceno za oglik? Sedaj za ide. No Ni nobenega predstavnika? Potem EKR, gospod Vondra. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. EKR je tukaj. Eh, mi ne predstavljamo samo mladih, temveč tudi srednjo in starejšo generacijo. Če želite doseči visoke eh, cilje, morate motivirati ljudi s korenčki, vendar potrebujemo tudi palico. O palici nismo veliko slišali jaz bi se osredotočil na tri dokumente. Tu gre za učinkovit, demokratičen sistem energetske in podnebne eh, politike v Evropski uniji eh, in učinek na področju obdavčitve. Tu je naslov, eh, ki ga predlaga Evropska unija Eh, eh, komisija. Pravzaprav bi moral biti pravi naslov, kako uničiti Evropsko unijo. Eh, včasih so predlagali sodelovanje med državami, konkurenco. Zaradi tega je moja država postala članica Evropske unije in Eh, sedaj pa eh, so uvedli večinsko glasovanje o obdavčitvi. To je pravzaprav recept za to, da se ubije Evropska unija. To je začetek eh, dramatičnega povišanja cen za stanovanja, elektriko, prevoz. Tu gre za jeklarje, tu gre za pomorščake rumene srajce bodo uh, protestirale v vsaki evropski prestolnici. Eh, implementacija vsega zahteva redistribucijo eh, torej, ta zelena revolucija naspelje nekam, česar se spomnim iz preteklosti in česar ne želim ponoviti ponovno. Um. Gospod Vales, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sporočilo o podnebnem načrtu pravi, da je potrebno zagotoviti podporo infrastrukturi za plin, tako da bi vsem regijam zagotovili dostop do utekečinjenega plina. Želimo preprečiti uporabo skrilavca, kajti prihaja do uhajanja. In zaradi tega je uporaba eh, tega energetskega vira enako problematična kot uporaba premoga. Predsednik Juncker je dejal, da bomo kaj storili v zvezi z tem. če bomo še naprej uporabljali ta uh, energetski vir, potem se ne bomo mogli boriti proti podnebnim spremembam. Na Irskem gradimo terminal za proizvozno utekočinjenega plina. Komisija uh, to imenuje projekt v skupnem interesu. Uh, po mojem mnenju gre zgolj za interese industrije, ki proizvaja fosilna goriva. Torej, kaj je pomembnejše v očeh komisije? večji dobiček eh, za nemško industrijo proizvodnje avtomobilskih delov ali pa ohranitev življenja na zemlji. In še moje drugo vprašanje, ali res menite, da je dobra ideja za Evropo, da uvaža eh, plin iz eh, skrilavca in sicer celo iz Amerike? Je to prava pot naprej? Representative for ID. Ali je tukaj kdo iz skupine ID? Torej bomo sedaj prisluhnili odgovorom komisije. 7 do 10 minut. No ja, to bo velik izjiv, ampak bom storil vse, kar je v moji moči. Naj vas najprej spomnim, da je bila komisija izjemno jasna edini način, da uresničimo podnebno strategijo, je, da je podnebna strategija hkrati tudi gospodarska strategija. Ne bomo mogli izvesti reform, ki so potrebne, če to ne bo hkrati tudi gospodarska strategija. In naše gospodarstvo potrebuje veliko modernizacijo smo sredi vlagateljskega cikla in uh, sedaj se bodo morali vlagatelji odločiti, ali bodo še naprej vlagali v uh, fosilna goriva, kot so to počeli poprej, ali pa bodo vlagali v čiste energetske vere. To je temeljno vprašanje in če tega vprašanja ne bomo naslovili, ne bomo imeli dobre podnebne politike in na ta način nikakor ne bomo razokličili Evrope. In če mi tega ne bomo storili, tega nihče ne bo storil sam. Pokazati moramo, da je to mogoče in sicer ne, da pri tem uničimo gospodarstvo. In to je načrt, na katerem smo delali v preteklih letih. In kot smo slišali v svetu in tukaj, eh, bi lahko našli soglasje za to. ETS, eh, veliko vprašanje je bilo povezanih s tem. Če bi vam dal eh, osebno mnenje na to temo, sedaj bi vas lahko s tem zavajal ne želim podati svojega mnenja, preden ne izvedemo uh, ekonomske analize. Ekonomska analiza, uh, ki smo jo na zadnje pripravili, je stara že pet let in nima smisla, da podajamo mnenje na osnovi te analize. Najprej moramo pripraviti popolno analizo in uh, Za takšno analizo bi potrebovali približno leto dni in ta analiza mora biti potem temelj za naše predloge. Gre za zaostritev ETS, eh, e gre tudi za zaostritev letnega znižanja števila emisijskih kuponov. Odločitev v zvezi s tem smo že sprejeli, ampak učinkov eh, še ni bilo. najbrž bomo morali spremeniti ETS, preden bo prišlo do dejanskih rezultatov, ampak potrebujemo vsaj trdno analizo in kredibilno hipotezo glede tega, kako bi lahko novi ukrepi delovali. Lahko tudi podaljšamo ETS. Predsednica komisije je omenila pomorsko industrijo, gradbeni eh, sektor, železnice. Ogledali si bomo to. To bo ena izmed možnosti, ampak ogledati si moramo tudi posledice. Vključitev sektorjev, ki sedaj niso vključeni v ETS, eh, v to eh, schemo. Eh, bo imela svoje posledice. Države članice potem več ne bodo imele eh, odgovornosti za znižanje izpustov ali bi lahko povezali obe zakonodaji, ne vemo. Tega si še nikoli nismo ogledali. Ampak zelo nesmiselno bi bilo, če bi zakonodajalcem predstavili, zakonodajalcem predstavili predlog na to temo ne, da bi imeli ustrezno analizo. Potrebujemo ustrezno analizo in eh, ne moremo ubirati bližnic. Potrebna so tudi javna posvetovanja, kajti vsi nas bodo morali podpreti in eh, tega ne moremo kar tako pričakovati. Torej, zastavili ste številna vprašanja v zvezi s tem, ali bomo to storili ali ne predlagali bomo novi komisiji, da izvede pregledno in pa poglobljeno gospodarsko analizo v čim krajšem možnem času. Sklad za pravičen prihod, prehod in inovacije. V zvezi s tem se pogovarjamo o O tem se pogovarjamo v okviru večletnega finančnega okvira. Sam se s tem ne ukvarjam, ampak glede na to, kar sem slišal od kolegov, upam, da bomo dobili večletni finančni okvir še letošnje leto in da bomo v tem e, okviru imeli tudi e, sklad za pravičen prehod. To mora biti del svežnja. Po mojem mnenju moramo ukrepiti sredstva za pravičen prehod in za hitrejšo uporabo nove tehnologije. V nasprotnem primeru ne bomo mogli sprejeti ambicioznih ukrepov. Potrebujemo več sredstev za tehnologijo, za dekarbonizacijo, za razogličenje in za pravičen prehod. Proračun. Evropska komisija mora podati predlog, ki upošteva eh, tudi eh, Brexit, to je resničnost. Hkrati pa ne morem eh, seveda reči, da ne prihaja do nasproti v svetu, v razpravah sveta, ko gre za produktivna ulaganja in pa za povečanje teh ulaganj in za znižanje sredstev po drugi strani. upam, eh, da bo končni večletni finančni okvir vseeno zagotovil sredstva, ki jih potrebujemo. Odgovornost je potrebno predati državam članicam. Rekli smo, da če države članice ne bodo mogle doseči ciljev, eh, ki so bili zastavljeni in so zapisani v naši zakonodaji, tukaj gre za zakonodajne akte, potem bo komisija predlagala več ukrepov na evropski ravni. Vendar pa menimo, da bi bilo vseeno učinkoviteje, če bi to potekalo s pomočjo nacionalnih strateških načrtov. želimo pomagati državam članicam pri pripravi končne različice načrta in Po pripravah osnutkov so v določenih državah članicah bili sprejeti pomembni ukrepi, ki gredo predvsej dlje, recimo tako je bilo na Irskem ali pa na Nizozemskem. Torej, imeli bomo boljše, kon, boljše končne osnutke. Ali bodo dovolj dobri, eh, na to vprašanje danes ne morem odgovoriti. Eh, potem pa cena eh, oglika, ne vem, to bo del razprave. Pobuda je bila dobra, to si bomo gledali v analizi in. Ta analiza bo javna in o tem bomo javno razpravljali. In glede na to, da nimamo veliko časa, bi rad spregovoril še na vprašanje v zvezi z obdavčevanjem. Vsekakor ne želimo uničiti evropskega gospodarstva, to ni v interesu Evropske komisije. In bodimo odkriti, tudi kar zadeva fosilna goriva. Ta se bodo še zmeraj uporabljala, vendar pa lahko tudi tukaj sprememo določene odločitve in eh, sprejeti moramo dolgenročne načrte, ki jih že imamo za, leto po, eh, za obdobje po letu 2050. In eh, predsednica komisije von der Leyen želi, da bi ti načrti postali zavezojoči. Torej, kaj, kar predsednica komisije eh, pravi industriji je, ja, lahko sprejmemo to, kar se dogaja danes, ampak do leta 2050 želimo fosilna goriva izključiti, stotstotno izključiti. <laughs> Mogoče bomo pri tem neuspešni. Ne pravim, da bomo stotstotno uspešni, ampak jasen cilj, ki ga predlagamo Evropi, je, da do leta 2050 ne bi več imeli izpustov oglikovega dioksida. Ali to pomeni razogličen plin ali pa kaj drugega, ogledati si moramo različne možnosti. Vsekakor pa potrebujemo skoraj da brezoglično industrijo do leta 2050, čisto mobilnost in pa skoraj da brezoglično oskrbo z energijo. Najlepša hvala. In sedaj še drugi krok. Gospa Dali za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa za to priložnost, kaj ti je. Eh, rada bi spregovorila o izjavi, ki je bila ravno kar podana, namreč, da bi promet in pa gradbeni sektor vključili v ETS. O tem smo razpravljali pred približno petimi leti in zares nisem prepričana, da bo to dobro delovalo. Še prav posebej, ko, eh, ker govorimo o eh, sektorjih, kot sta promet in pa gradbeni sektor. Tega ne moremo primerjati z jeklom, naprimer, eh, kaj ti eh, gre za povsem drugačno sektorje. Torej, nikar ne hitite z uvrstitvijo teh dveh sektorjev v ETS. Nesmiselno bi bilo, eh, da hitite, kaj ti potrebno je proučiti učinkovitost vključitve. Trenutno nimamo nobene ocene, kakšne bi bile posledice za cestni promet, naprimer, in uh, določene študije kažejo, da bi bila cena ETS uh, eh, astronomska, uh, če bi želeli zares spremembe v prometnem sektorju. Ciljno usmerjeni ukrepi kot standardi glede oglikovega dioksida uh, so uspešnejši in na ta način lahko dosežemo cilje, ki jih želimo doseči. Najlepša hvala hvala. Gospa Arena v imenu skupine SND, iz skupine ELS nimamo nikogar. Gospod Petričoni, vesela sem, da ste z nami v odboru Envis, sodelovala sva že v odboru INTA. Vemo, da del naših izpustov prihaja tudi zaradi selitve sedežev eh, podjetij v druge države ali v okviru eh, razogličenja upoštevate tudi to, kajti če upoštevamo našo evropsko porabo, eh, potem eh, naj bi se izpusti povečali za 30 odstotkov. Ali ste vključili našo potrošnjo v vaše napovedi in ali ste upoštevali selitev sedežev podjetij. Indici so eh, veliko bolj napredni kot eh, eh, mi, recimo, ko gre za proizvodnjo cementa in evropska proizvodna cementa ni vlagala v novo tehnologijo. Kako lahko torej pomagamo temu sektorju, da bi postal bolj dobičkonosen in da bi dosegal boljše rezultate, kar zadeva razogličenje? In potem je tukaj še metalurška industrija. Eh, tukaj imamo povsem nelojalno konkurenco strani Kitajske. Torej, eh, kako eh, se namravate zoprstaviti temu z ukrepi na mejah? Gospa Spiraki. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo pomembno je, da Razumemo, eh, da Evropska komisija ne namerava ponovno odpirati scheme ETS. Je to res? Eh, ali nameravate dodati dodatne ukrepe, kot recimo eh, za sektor proizvodnje cementa ali pa jekla? Zanima me tudi, kaj se dogaja z razpravo, ki že poteka glede prilagajanja davka na mejah dejatev na mejah. Sedaj pa zeleni. Gospa Paulus, hvala lepa, gospod predsedojoči. Zdi se, da vsem v dvorani ni jasno sledeče. Situacija na področju podnebnih sprememb eh, zahteva nujne ukrepe. Zato me zanima, ali vaša gospodarska analiza vključuje tudi analizo škode, ki jo bodo povzročile podnebne spremembe. Vsi smo videli, eh, da je vedno več poplav, eh, suš, eh, neviht in to bo oškodovalo naše gospodarstvo veliko bolj kot pa reforme, ki jih moramo izvesti. In če se bodo ljudje povsod po svetu eh, borili za preživetje, ne bodo kupovali sofisticiranih evropskih proizvodov. O tem smo lahko prepričani. Eh, in eh, kar zadeva vaše pristojnosti, vaše obseg dela samo narašča, vaš GD postaja vedno večji. Ali lahko obvladate vso to delo? Ali imate na voljo dovolj vero? Ali bi morali ukrepiti proračun za vaš GD? gre za lobiranje eh, za komisijo strani zelenih. Gospa Rivasi iz skupine Zelenje, hvala lepa za vaš prispevek, gospod Petričovnik, kaj te pokazali ste, da je zakonodaja za uh, podnebje in okolje uh, pomembna, najpomembnejša zakonodaja za Evropsko unijo. Sama sem bila poročevalka za energijo in mislim, da je besedilo, ki smo ga sprejeli, zares uprit Evropi. Sprejeli smo uh, cilje, uh, ki morda uh, niso povsem v skladu z uh, načeli COP21. Torej, biti bi morali ambiciozno, iti bi morali še dlje. Zanima pa me vaš odgovor, Nasledeče vprašanje, katere države ne bodo dosegle ciljev do leta 2020? Ali je Francija dosegla cilje za obdobje do leta 2020? Dejali ste, da bi eh, bilo dobro, eh, če bi imeli eh, tudi ustrezno strategijo. Za metalurško industrijo. Eden izmed kolegov je govoril o plinu iz Krilovca. Eh, rada bi omenila tudi prostotrgovinske sporazume. Ali obstaja povezava med prostotrgovinskimi eh, sporazumi eh, in pa posem liberalno politiko, kar zadeva uporabo plina iz Krilovca? Gue. Gospod Kokalis, hvala lepa. podprl zelene, vodite najpomembnejši GD v zgodovini našega planeta in uh, nekatere vaše izjave so bile navdihujoče. Rad bi izpostavil subvencije za fosilna goriva. Eh, pričakujemo val eh, zelenih vlaganj, ampak še zmeraj financiramo fosilna goriva v številnih evropskih državah. Zunani stroški so internalizirani in rad bi pozdravil odločitev Evropske investicijske banke. In e, sicer, da zagotovi alternativna e, sredstva. Poleg tega e, pa šele vzpostavljamo sklad za pravičen prehod kdaj eh, bo nafta postala eh, standardna dobrina in eh, kdaj bomo prešli na utekočinjeni plin in tako naprej, koliko smisla ima, da dajemo nove licence za izgradnjo plinskih terminalov v sredozemlju. Nekaj vprašanj je bilo eh, v prvem krogu tudi eh, v zvezi z letalskim sektorjem, mogoče bi lahko odgovorili na to, kar pa zadeva okoljsko pravo. Mislim, da na ta vprašanje niste odgovorili. Seveda bo to v srčju uh, novega zelenega sporazuma, mogoče bi lahko kaj več povedali tudi o tem. In včeraj je potekalo zaslišanje Kristin Lagarde v odboru Ekon in ena četrtina ali pa celo ena petina vprašanj se je nanašala na podnebna vprašanja in na vlogo Evropske centralne banke. In po mojem mnenju je podala zelo opogumljajoče odgovore. Torej zanima me, kakšna je povezava med vašim svežnjem, vašim delom in pa drugimi generalnimi direktorati v komisiji. Govorim tudi o svežnju za trajnostno financiranje. Eh, poleg tega pa me zanima tudi sodelovanje z ECB. Eh, e Ali lahko to pokomentirate v tem odboru? Torej, to je še zadnje vprašanje. Imate spet 5 do 10 minut za vaše odgovore. Hvala lepa. Povsem se strinjam z vami. Moramo Gospa Dali, moramo si natančno ogledati, kaj eh, bi to pomenilo, če vključimo promet in pa gradbeništvo v ETS. Jaz ne morem govoriti v imenu prihodne komisije, to ni moja uloga, to ni moja naloga. Vendar pa lahko predstavim lastno stališče. podal bom seveda priporočila prihodni komisiji in potem bom videli, kakšne bodo odločitve. Če bi vključili promet eh, v ETS, eh, potem eh, to nikakor ne sme nadomestiti standardov in pa zakonodajnih ukrepov. Ohraniti in izvesti moramo standarde oglikovega dioksida za cestni promet. Nikakor. Tako menim sam in tudi nekateri moji kolegi ne moremo nadomestiti tega, kar že počnemo na področju cestnega prometa. Ali bi ETS učinkovito zagotovila razogličanje tega sektorja? Ali bi bila vredna vključitev tega sektorja? Ne vem. Eh, če ja, potem bomo to predlagali. Če ne, bomo prevzeli odgovornost in razložili, zakaj tega ne predlagamo. Ampak strategija, ki smo jo sprejeli, za področje cestnega prometa je strategija, ki jo moramo nadaljevati eh, in jo moramo popolnoma izvesti. Videli bomo, kaj se bo zgodilo z standardi eh, za obdobje do leta 2020. Razpravljamo o standardih za, leto do leta, do, eh, za obdobje do leta 2030, ampak drugo leto bomo videli, kaj se je zgodilo z standardi do leta 2020. Težko je dati absoluten odgovor na vprašanja gospe Arene. Zelo me veseli, da vas ponovno vidim. Mislim, da sva stara zaveznika in včasih nasprotnika. To moramo še naprej opazovati v tem trenutku. Smo razmeroma mirni, kajti, če si ogledamo porabo in proizvodnjo oglika, potem lahko vidimo, da se številke ne spreminjajo, da so izenačene. Torej ne uvažamo veliko oglika in izvažamo manj oglika. Torej to eh, je posplošitev in. Uh, To je vse, kar lahko v tem trenutku povem, vendar pa moramo to področje še naprej opazovati. Davki. Oziroma carinske dejatve. Dve točki. To je politično zelo občutljiva tema in ne vem, kakšna bo končna odločitev političnega kolegija, ampak predsednik je bil zelo uh, jasen. Uh, uvesti bi morali carinske dejatve na mejah. Uh, ne vem, s tem sem se ukvarjal v preteklosti in uh, zadeva še zmeraj ostane, ostaja enako zapletena. Potem pa se tukaj zastavlja tudi vprašanje motivacije. Koliko tveganja smo pripravljeni sprejeti z sprejemanjem uh, tovrstnih ukrepov z namenom uh, ustrezne podnebne politike? Predsednica je napovedala, da namerava. Uh, predlagati eh, ta eh, davek in mislim, da se ne bo premislilo, tako da boste ta predlog, predlog prej ali slej našli na svojih mizah. Menim pa tudi, in glede tega še ni bilo nobene politične odločitve, da si moramo ogledati okoljsko obdavčevanje na splošno. imamo oglični trg, ne pa oglični davek, zaradi tega, ker nismo omenili, da se lahko dogovorimo glede ogličnega davka. Eh, zaradi tega pa tudi imamo oglični trg, ampak veliko lahko storimo. Eh, ko gre za subvencije za fosilna goriva, tu gre predvsem za eh, davke. Zaradi svoje prejšnje funkcije, dobro vem, kako težavno je to področje, ampak absurdno je, da se s tem ne ukvarjamo. Torej, te, to si bomo morali ogledati, ne vem natančno v kakšnem formatu in ne morem vam dati več podrobnosti, ampak to bo obsežna razprava. Verjamem, da bo ta točka na dnevnem redu. Včasih je eh, to vprašanje pravičnosti, eh, včasih eh, gre za vprašanje, kako, do kolikšne mere lahko obremenimo določena goriva. Včasih pa gre preprosto za uh, vprašanje gospodarstva, potem pa podnebne spremembe. To bo zagotovo pomembna tema v naši strategiji. Ne gre za gospodarsko analizo za ETS. Potrebno je sprejeti politično odločitev, ali je bolje sprejeti ta ukrep za razogličenje ali pa uh, drugi ukrep. Uh, Vse podatke je potrebno upoštevati in vi eh, in svet potrebujete podatke in storili bomo vse, kar je v naši moči, da jih tudi zagotovimo. Tesno sodelujemo z zavarovalniško industrijo in eh, ta ima velike zmogljivosti vendar pa na voljo ni ustrezne ocene. In zaradi tega je težko sprejeti odločitev, eh, katera, kateri ukrep bi bil najboljši za čim hitrejše razogličenje. Strateška vrednost upravljanja. Ja to je eh, zelo dobra zakonodaja. Eh, jaz pri tem nisem sodeloval, zato lahko to rečem. Gre za zapleteno zakonodajo. Vendar je to že tako ali tako zapleteno uh, področje. Podnebje naj bi vključili tudi v evropski semester in potrebno se je ogledati tudi uh, Eh, povezavo med evropskim eh, semestrom, eh, med strateškimi načrti za razogličenje in tako naprej. Potrebno je doseči tudi določeno ravnotežje med nenehnim načrtovanjem in pa med izbiro najboljših ukrepov pravičen prehod za premogovniška območja. Ja, seveda je to naša prioriteta, ne gre le za premogovniška območja, ampak pravičen prehod oziroma sklad za pravičen prehod je ključnega pomena. Vendar pa to ne more biti edini instrument. Kako uporabiti javni proračun v Evropi? Kaj je nacionalni proračun, kaj je evropski proračun? Gre za to, da poskrbimo, eh, da eh, tiste, ki so zaposleni na energetsko neučinkovitih območjih, prestavimo drugam. Ampak vprašanje je, kam? Kaj ti, eh, če jih bomo prestavili na območja, ki bodo čez deset let ponovno z podnebnega vidika neustrezna, potem je to pravzaprav izguba sredstev vemo, katere regije so ranljive in uh, ranljivost se nekako prekriva. Tiste regije, ki so podnebno ranljive, so tudi gospodarsko ranljive oziroma najšipkejše. Kam jih torej prestavimo? Eh, kako bomo preusmerili zaposlene? Kam jih bomo preusmerili? In zato moramo uporabljati nacionalni in pa evropski proračun. potem pa nafta kot neustrizen vir, ja, ne vem kdaj. To se ne bo zgodilo, če ne bomo našli pravih eh, alternativ nafti. Če bomo našli prave alternative, potem. Eh, bomo lahko nadomestili olje eh, oziroma nafto in pa uh, plin. In uh, to se bo zgodilo najhitreje čez 30 let, po mojem mnenju. Šele takrat uh, bo nafta nasedlo sredstvo. Potem pa podnebna zakonodaja. Cilji za obdobje do leta 2030, pravočasno bomo pripravljeni na to. Ampak ogledali si bomo, ali lahko te cilje dosežemo do leta 2025. Najbrž pa odgovora ne bomo imeli v prvih stotih dneh. To je politična odločitev in nažalost ne morem sprejeti nobenih zavez. Vendar pa bo to del razprave. Ali je dobro imeti v eh, podnebni zakonodaji že cilje za obdobje do leta 2030? celo vrsto ciljev imamo v Evropi. Recimo, ko gre za stroškovno učinkovitost, ko gre za pravičnost porazdelitve bremena med državami članicami in pa posameznimi deli družbe, pravičen prehod. Na nikogar ne smemo pozabiti, to je slogan, ki ga pogosto ponavljamo, zelo radi pa bi ta slogan tudi uzakonili. To bi radi vključili v okoljsko zakonodajo. Vendar pa težko grem dlje, vem, da so moje pripombe splašne in da ne boste zadovoljni, ampak eh, potrebna je resna politična razprava znotraj kolegija, preden. Eh, bi lahko podal kakšno bolj konkretno izjavo, kajti v nasprotnem primeru gre zgolj za moje ugibanja. Trajnostno financiranje. Sporočilo predsednice von der Leyen. Predsednik Juncker je podpiral dolgoročno strategijo in pa energetsko unijo in birokratski proces je bil birokratski proces. Dejstvo, da je predsednica dejala, da, nova predsednica dejala, da želi, da bi to bila eh, temeljna prioriteta njenega mandata, eh, bo omogočilo določen napredek, ampak če si ogledamo trajnostno financiranje, lahko vidimo, da je bilo veliko dela že opravljenega znotraj komisije. Politične pobude ne padejo z neba. Delujemo na osnovi zakonodaje evropskega prava. Letalski sektor. Vemo, da je letalski sektor največja težava, ki jo imamo, kajti nimamo uh, resne tehnologije za dosego neutralnosti. Lahko se igramo z alternativnimi gorivi, ampak da bi imeli dovolj alternativnih goriv, da uh, bi uh, lahko to poganjalo celoten mednarodni letalski sektor. Uh, to je pravzaprav posem nerealistično, kajti to bi imelo velike posledice za uporabo tal. Gre za prenos sredstev iz letalske industrije eh, na druga območja. Letalska industrija v tem trenutku nima sredstev za resno razogličenje eh, okrepili so učinkovitost in sicer impresivno, ampak to je področje, kjer potrebujemo tehnološki preskok, eh, ki ga zaenkrat ni na vidiko. Na drugih področjih potrebujemo nadaljni razvoj tehnologije, tukaj pa res potrebujemo tehnološki preskok. O tem sem se že pogovarjal s kolegi. tudi v Evropi, imamo letalski sektor, ki je v naši pristojnosti, ampak problem je, da nimamo nobene alternative za to industrijo. Torej, to bi morala biti naša prioriteta, vlaganje v raziskave v letalski industriji. Najlepša hvala za ta poglobljen pregled. Eh, Številne teme ste naslovili in seveda na to ne bomo pozabili. In seveda se že veselimo zaslišan eh, in predstavitev prihodnjih komisarjev, tako da se bomo lahko s tem bolj podrobno ukvarjali. Najlepša hvala. Naredili bomo enominutni odmor, potem pa bodo sledila sporočila predsedujočega preden pridemo k še zadnji predstavitvi.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 začenjam z sporočilom eh, predsednika iz eh, sestanka koordinatorjev dne 22. julija. V elektronski obliki ste dobili ta priporočila koordinatorjev. Domnevam, da ni ugovorov, tako da lahko ta priporočila sprejmemo. Potem uh, včerajšnja priporočila koordinatorjev boste spet dobili po elektronski pošti. Čim prej bi pa želel izpostaviti nekatera priporočila iz včerajšnjega sestanka koordinatorjev, kajti pravočasno morate biti obvešeni o tem. To je pomembno tako z postopkovnega, kakor tudi političnega vidika. Prvič, po izmenjavi stališč včeraj, smo se odločili za pobudo pisma svetu in pa pisma komisiji. Komisija je včeraj sprejela svoje stališče o kosi. Torej, gre za program Korsija. Mi smo se odločili, da bomo komisiji poslali pismo in da bomo opozorili na naše pomisleke v zvezi z ETS eh, e v mm, sektorju letalstva. Pritisniti je treba ne samo na komisijo, ampak tudi na svet. Seveda vam bomo poročali o tem, kako se bo odzval svet. Septembra 28. Eh, septembra bo potekala tudi seja sveta v zvezi s tem. Potem odločili smo se, da bomo povabili komisarko Malstrom za razpravo o Merkosurju, ampak ona je naše povabilo zavrnila zaradi časovnih omejitev. No, mi seveda tukaj ne bomo od tega odstopili. Jasno je, da moramo nujno razpravljati o Merkosurju z komisarko za trgovino, tudi v odboru za okolje. Komisarki bomo torej poslali novo povabilo in bomo ustrajali pri tem, da naš odbor želi to izmenjavo stališča z komisarko za mednarodno trgovino. In pa tretja točka gre za pisna vprašanja za predstavitve novih komisarjev. Kakor veste, bomo pripravili za predstavitve komisarjev eh, ustna vprašanja, pa tudi pisna vprašanja. V odboru moramo sprejeti odločitev o tem, Eh, skratka, potrebujemo vaše formalno odobritev za to, da to nalogo delegiramo koordinatorjem, da torej pripravijo pisna vprašanja in odgovore. Upam, da temu nišče ne odgovarja. Mm, dobro, potem bodo koordinatorji se dogovorili o skupku pisnih vprašanj. Seveda se bomo pa v teh vprašanjih pogovorili tudi za vami to so torej tri priporočila, ki so išla iz včerajšnjega srečanja eh, s koordinatorjev. Imeli bomo seveda nova priporočila z vizit eh, deforestacijo in tako naprej. In ko bomo sprejeli odločitev z vizit tem, vam bom o tem poročal. Sedaj pa zadnja točka na današnjem dnevnem redu gre za pregled izvajanja okoljske zakonodaje. za leto 2018. Eh, torej, ni dovolj, da se posvečamo samo ciljem, ampak moramo preučiti tudi izvajanje politik. Sedaj imamo prvič oceno komisije, ko gre za izvajanje okoljske zakonodaje. In dobro je, da bomo sedaj slišali podrobno predstavitev. Predstavnika komisije Silvano Durdeja je z nami in vabim ga, da v približno desetih minutah poda oceno te analize. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poslancem in poslankam, da ste si vzeli čas za razpravo o pregledu izvajanja zakol, okoljske zakonodaje. Gre za drugi tovrstni pregled drugič je komisija pripravila ta pregled izvajanja okoljske zakonodaje. Eh, aprila letos je kolegi komisarjev sprejel ta pregled. Naj vas opozorim na to, da sem si ogledal tudi spletno stran vašega odbora. Tam je veliko dokumentov, iz vašega sekretarjata in videl sem, da ste tja uvrstili tudi horizontalno sporočilo komisije. Bi pa vas. Eh, bi pa vam toplo priporočil, da si ogledate tudi posamična poročila za države. Ni samo horizontalno sporočilo tisto, ki identificira trende v zvezi z, izvaja, z izzivi in pa drugimi pojavi na področju izvajanja zakonodaje. Mi smo z političnega vidika preučili tudi stanje v posamičnih državah, v različnih sektorjih na področju vode, zraka, upravljanja z odpadki. No, prej je bil z vami generalni direktor eh, iz eh, GD podnebja. Mi smo sodelovali tudi z našimi kolegi, ki so pristojni za podnebna vprašanja, preučili smo povezave med eh, okoljsko politiko in podnebno politiko. Kakor veste, tukaj prihaja do močnih eh, prekrivanj. Eh, preučili smo tudi izpolnjevanje mednarodnih zavez, ki jih je sprejela ne samo Evropska unija kot celota, ampak ki so jih sprejele tudi posamične države. Hvala lepa, to je res pravi predsednik. In eh, prosim vas, vaše predstavitvi se vsekako lahko sredotočite tudi na situacijo v posameznih nacionalnih državah. Prav bom to naredil. Torej, drugič, sedaj komisija predstavlja ta pregled. gre za skupek analiz. Eh, kakor je povedal predhodni govornik, ni dovolj, da samo sprejemamo zakonodaje za državljane in za podjetja, in tudi za mednarodni ugled Evropske unije je pomembno, da zakonodajo tudi izvajamo in da dosežemo okoljske rezultate. Da torej dosežemo rezultate, ki smo jih pričakovali, ko smo sprejeli okoljsko zakonodajo pred uh, eh, 15 ali 20 stoli, um, leti. to koncentrirano analizo smo institucijam in državljanom skušali ponuditi nek politični pregled, splošni pregled situacije v posameznih državah članicah in v celotni Evropski uniji. Ni treba, da torej preučujete vsako posamezno administrativno poročilo o posamični zakonodaji. Eh, tudi ta poročila so zanimiva, ampak eh, tukaj gre predvsem za politično analizo situacij v državah članicah. Conclusions, uh, I think, are very clear, and you can find them in the final two pages of the horizontal uh, communication. Uh, we have a very ambitious. Naši zaključki so jasni, najdete jih v zadnjih stranih poročila. No, v Evropski uniji imamo zelo ambiciozno okoljsko zakonodajo, verjetno najbolj ambiciozno na svetovni ravni in veliko smo tudi dosegli. Naša voda iz pipe je v večini držav pitna, v številnih mestih in regijah. Um, zajemalna območja imajo v glavnem vodo dobre kakovosti, dosegli smo napredek v smeri krožnega gospodarstva. Pred nekaj leti je bilo. Si je težko zamisliti, da bomo, pred, da bomo prepovedali plastiko za enkratno uporabo, ampak sedaj se je to zgodilo. Dosegli smo tudi izboljšave na področju čistejšega zraka. No, ampak nekateri statistični podatki pa kažejo na to, da še vedno obstajajo veliki izzivi um, preprečevanje nastajanja odpadkov, recimo, ostaja pomemben uh, izziv. Pet je, držav je že doseglo cilje na področju recikliranja, devet držav pa zaostaja. 14 držav članic pa bo te cilje, pa te cilje, teh ciljev vredno ne bodo izpolnile. v polovici evropskih držav tako um, cilji ne bodo doseženi. Potem, uh, kar se tiče čistega zraka, 15 uh, držav mora znižati emisiji uh, drobnih delcev PMT in pa PM2,5 5.2, ki so še bolj nevarni za človeška zdravja. Večina držav mora okrepiti svoje prizadevanja za dokončanje omrežja Natura 2000, omrežja zaščitenih območjih in morajo potem ta območja tudi ustrezno upravljati. Nažalost, nimamo niti ene države članice, ki bi to v celoti izvedla in to je obžalovanja vredno, kaj ti. Eh, zakonodajo izvajamo že eh, dolga leta. In že pred petimi leti bi morali države članice izpolniti te zaveze. Prav tako obžalujemo trenutno zaskrbujoče stanje mm, kakovosti zraka v številnih večjih eh, konglomeracijah Evropske unije. Več kot šest let potem, ko so bile tukaj sprejete zaveze. In eh, še neka druga tema. Eh, Obravna eh, oziroma upravljanje urbanih odpadnih voda. Več držav članic ima dokaj še vedno težave, treba je sprejeti dodatne ukrepe um, in z evropskimi sredstvi je treba podpreti ta prizadevanja. No, in To me privede do drugega razloga, zakaj smo pripravili ta pregled. Prvi razlog je bil torej to, da smo želeli po podati nek politični pregled. Drugič pa smo želeli identificirati možnosti pomoči in podpore strani komisije z orodji ali pa z sredstvi, kako bi lahko s temi komisija pomagala državam članicam. Tudi v okviru priprave evropskega semestra smo se oprli na te podatke. In to nam je bilo pomoč tudi, ko smo načrtovali uporabo strukturnih skladov v naslednjem večletnem finančnem okviru. No, tretji razlog, zakaj smo pripravili ta pregled, pa je naslednji. Državam članicam smo želeli dati zeleno luč, želeli smo jim reči, da je njihov. Da je njihova naloga to, da od svojih okoljsko, okoljskih ministrov zahtevajo, da se soočijo s temi izzivi. Če se to ne bo zgodilo, bo komisija začela z postopkom zaradi kršitev. Eh, torej, države članice smo želeli vnaprej na to opozoriti. No, želim pa biti jasen. ena, niti ena politika v Evropski uniji se ne more zanašati samo na grožnjo z sankcijami. Ne, treba se opreti tudi na napovedi in na sodelovanje z državami članicami, preden eh, sploh pride do razloga za eh, sankcije. Eh, mi smo sodelovali z vsemi državami članicami, imeli smo bilateralne dialoge. Bi pa bilo dobro, če bi tudi parlament svetu v tem mandatu poslal močno sporočilo. Treba poskrbeti za okrepljeni dialog med komisijo in državami članicami, ko gre za izvajanje okoljske zakonodaje. Izvajanje ni zgolj nek birokratski proces. Ko se ko ministri, ko okoljski ministri razpravljajo o, o tem, eh, se ukvarjajo samo z zakonodajnim delom, potem pa odidejo in vprašanje implementacije prepustijo svojim eh, podrejenim. Več kot dve tretjini držav članice takšnih. Ampak izvajanje, torej to, da poskrbimo za okoljske rezultate, ki jih pričakujejo ekonomski akteri in uh, državljani. Tudi to je zelo politično vprašanje. Ne gre samo za zakonodajo, ne gre samo za sprejemanje ambicioznih ciljev. Ne, politično gledano je pomembno tudi to, da izpolnimo pričakovanja in uh, pridemo do rezultatov, ki jih pričakujejo državljani. No, in s tem zaključujem svojo predstavitev. Dobro bi bilo, če bi Evropski parlament in eh, ta odbor eh, poslal močno sporočilo tudi v zvezi z številnimi horizontalnimi vprašanji. O tem eh, je govora v horizontalnem sporočilu, ki ga je sprejela komisija. No in pri tem je najpomembnejše naslednje. ne moremo sto odstotno izpolnjevati zakonodaje o zraku, vodi ali odpadkih, če javni sektor v državah članicah ne izpolnjuje svojih obvez. Torej, za drugimi besedami, če kmetijska politika, prometna politika in druga industrijska politika ni usklajena z okoljsko politiko. To seveda ne pomeni, da je okoljska politika bolj pomembna kot druge politike, ampak treba je poskrbeti za ravnotežje med okoljsko politiko in pa drugimi politikami. Trenutno kmetijski neke prometne in urbane politike, ki se izvajajo po Evropski uniji, ne samo, da niso trajnostne, ampak celo ovirajo doseganje dobrih okoljskih rezultatov. In naj zaključim z naslednjim. Kakovost okoljskega upravljanja je prav tako zelo pomembna. Vemo, da je da sedaj obstaja vrzel med tem, kar pravijo pravila in med tem, kakšna je situacija v praksi. To se ne dogaja zaradi tehnično zapletenih eh, pravil ali problemov. Res je, da To zahteva visoko stopnjo financiranja, prav tako pa je potrebna politična volja na nacionalni in regionalni ravni. Nacionalni inšpektori morajo zagotoviti spoštovanje pravil, ehm, potem tudi sanitarni inšpektori in tako naprej. Skratka, organi na lokalni ravni. Upravljanje okoljske ravni je torej izredno pomembno. Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da nisem bil preveč dolgočasen in seveda sem vam na voljo za odgovore na vaše vprašanje. Hvala lepa, da ste govorili tako strastno in da niste govorili samo iz birokratske perspektive. Začenjamo z krogom vprašanj. Najprej ILS, e gospod Luena. Prihajam iz SD, gospod predsednik. Pekenjo detalje es un pequeño detalle. Ja, samo malenkost. Da nam ne bo zmanjkovalo časa. Kar se tiče kakovosti zraka, predstavnik komisije je rekel, da prihaja do 400 tisoč smrti na leto zaradi slabe kakovosti zraka. To je zelo zaskrbljujoče v procesu evalvacije direktive o kakovosti zraka bi morali predvideti posebno uredbo, s pomočjo katerih bi ustvarili območja brez emisij v državah, ki, v mestih, ki presegajo določeno število prebivalstva. V Madridu smo videli, um, kaj se uh, dogaja. Desnica želi sprejeti ukrepe, ki bi škodili kakovosti zraka, no ampak mi bomo, si bomo prizadevali za uvedbo območji brez emisij. Um, problem nekakovostnega oziroma nečistega zraka um, je velik problem in zato mora biti odprava le tega naša prednostna naloga. Marija Arena. Ja, jaz imam tri vprašanja. Torej, kako je z cirkularno eh, gospodarstvom, kako je z odpadki, torej v orodja, za katera smo izglasovali, eh, preprečuje Evropske unije izvažanje odpadkov v tretje države. Eh, naprimer eh, v Afriki, v Gani se najdejo evropski odpadki, naprimer elektronaprave, gospodinske naprave. E, tu gre da, za izogibanje e, spoštovanju evropske zakonodaje. Kako bi lahko vzpostavili nadzor? In v najslabšem primeru gre za kriminal, torej e, te odpadke kriminalne združbe vozijo v te države. Kaj lahko storimo mi in carinske službe, da bi to preprečili? Drugo, in tu gre za kemijske proizvode, kaj se dela danes, da bi zakonodajo proti pesticidom, eh, da bi eh, zakonodajo proti eh, endokrinim motivcem tudi ne spoštovali preko tretjih držav, da bi pač te stvari uvažali iz tretjih držav. Tretjič, rekli ste, da je treba okoljsko vprašanje vključiti v evropski eh, semester. Kako se to upošteva v reformnih načrtih, kako se eh, dejansko upoštevajo eh, okoljske investicije in sicer v proračunu, kako se uporablja instrument fleksibilnosti, zato da se opravijo pač te investicije. Eh, to vprašanje verjetno presega področje, za katerega je odgovoren naš gost. Iz ELS nikogar eh, ni. Eh, gospa profi za skupino Renew. Hvala, hvala kolegu iz komisije za zanimivo predstavitev. Ta pregled je um, dober je koristno orodje za spodbujanje izvajanja. Brez izvajanja nimamo učinkovitih rezultatov. In če država članice ne opravijo svojega dela, trpijo njihovi državljani in narava. Priporočila komisije so dobra, prispevajo k večji preglednosti in eh, k širjanju dobrih praks iz različnih držav. Komisijo spodbujam naj nadaljujo s tem procesom istočasno pa poročilo predstavlja zaskrbljujočo sliko. Velike vrzeli obstajajo med državami članicami. Nekatere države članice preprosto ne izvajajo zakonodaje. Komisija mora prevzeti svojo dožnost kot varuh pogodb. Komisija mora biti bolj odločna, ko gre za začetek eh, postopkov kršitev. Državčanice morajo poklicati predsodišče, če jasno kršijo evropsko zakonodajo kakšen je odnos med pregledom in pa orodji, ki jih ima komisija na voljo. Ali lahko zagotovite, da komisija ne bo omilila svojega pristopa pri postopkih kršitev, ampak da bo še bolj stroga pri uh, ukrepanju proti državam članicam, ki kršijo zakonodajo. In kar se tiče samih problemov, je onesnažen zrak velik problem tudi pri nas v Združenem kraljestvu. Ali Lahko kaj poveste o tem, kakšne izkušnje imajo druge državice, e, kakšne izkušnje imajo druge države pri soočanju s tem problemom in kako bi lahko izboljšali kakovost zraka po celotni Evropski uniji. Um, v imenu zelenih, gospa Paulus ta pregled je izredno pomemben in frustrirajoče je, da biotska raznovrstnost in okolje še naprej trpita, čeprav imamo zelo ambiciozno zakonodajo. Jaz sem primerjala poročili iz leta 2017 in 2019. in postavljam, se, postavljam si vprašanje, kako pravzaprav to poročilo prispeva k izvajanju, kajti problemi so ostali enaki in seznam eh, držav, ki zaostajajo pri izvajanju, je še daljši in vrzeli so še večje. Kako bi torej lahko izboljšali ta pregled, zato da bi imelo večji učinek? Drugič, Poudarili ste, da je, pom, da je velik problem to, da okoljska politika ni usklajena z drugimi politikami in da je pogosto zapostavljena, ko gre za gospodarska vprašanja, za prometna vprašanja, vprašanja infrastrukture in tako naprej. Ali menite, da države članice razumejo, kako resna je situacija? In Ali obstajajo ukrepi, kot je recimo zamenjava okoljskih ministrov, zato da bi zagotovili, da, um, da okolje ne bo vedno zgolj druga violina? Hvala lepa, gospa Benjo. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi izpostavila vsakdani problem. Gre za novo pomankanje zdravil v Franciji. E, torej prihaja do odsaljevanja proizvodnje. E, tudi laboratoriji se odseljujejo. To je skandal. 2300 e, zdravil je zaradi tega prizadetih. Na evropski ravni je to pomankanje zdravil. Eh, zdravil eh, zaskrbljujoče. 80 odstotkov zdravil se proizvaja v tretjih državah, pred eh, časom je samo 20 odstotkov prihajalo iz tujino. Torej, farmacevtska eh, industrija skrbi samo za eh, rentabilnost, eh, ne pa za zdravje. Morda bi lahko finančni, s finančnimi spodbudami in davčnimi olajšavami poskrbeli, da farmacevtska industrija ostaje, ostane v EU. Hvala lepa. Sedaj za SND, gospa Guteland. Hvala lepa komisiji, da je tukaj, da govori o tej pomembni temi, o državljanih, o njihovih življenjih. Jaz bi rada govorila o kakovosti zraka. Strinjam se s kolegico gospo, s gospodom uh, Lueno. Uh, da je to velik problem, s katerim se soočamo ne zgolj v Evropi, temveč po celem svetu. To je velika grožnja človekovemu zdravju. Mislim, da mora komisija storiti več za to, da se ukvarja s to visoko eh, prioriteto. To je treba tudi povezati s podnebno. Uh, tematiko, kajti s podnebnimi urodi in instrumenti se da izboljšati kakovost zraka v mestih. Vendar dobro je, da ste se tukaj in mene zanima, ali. Eh, želite eh, okrepiti sodelovanje med župani velikih mest, ki so najbolj prizadeta. Prav gotovo obstajajo instrumenti eh, in mi moramo deliti primere dobre prakse in mi moramo poskrbeti za to, da bo to prioriteta v vseh velikih mestih v Evropske unije. Mi si moramo pomagati tudi za bolj aktivno politiko na evropski ravni. Hvala lepa. Pet do sedem minut imate za odgovor. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi poslancem in poslankam za zastavljena vprašanja. Eh, najprej nekaj načelnih eh, vprašanj. Torej, rad bi pomeril člane tega odbora komisija eh, resno jemlje tudi eh, eh, izvajanje pravil in mi se trudimo, da se zapolnijo vrzeli in imamo seveda tudi naša pooblastila, da pritiskamo na države in odelek za okolje, Evropske komisije ima največji portfelj eh, postopkov zaradi kršitve zakonodaje. Eh, eh, številke seveda tudi včasih kažejo določeno patologijo. Eh, mi se poskušamo eh, lotiti te patologije in slabe implementacije tudi tako, da eh, sodelujemo z državami članicami in jih podpiramo. Zeleni so tako vprašali, kaj delamo za to, da pomagamo pri izvajanju. Mi imamo torej ta pregled izvajanja in imamo znotraj tega uh, uh, instrumente za sodelovanje med strokovnjaki držav članic. Naprimer, strokovnjaki iz ene države članice pomagajo drugi državi članici. Če so nekje odkrili neko pametno rešitev, Eh, na primer za upravljanje z odpadki, za zagotavljanje kakovosti zraka, potem lahko drugi člani tudi uporabljajo to strokovno znanje. In države članice so dejansko zelo cenile eh, ta eh, instrument, ki je zelo učinkovit in ni drag. 50 takih dogodkov smo organizirali, kjer so obravnavali posamezne specifične teme, in na ta način poskušamo izboljšati izvajanje. Uporabljamo tudi strukturne sklade za to, da pomagamo eh, naprimer pri iskanju inovativnih rešitev ali pa pri investicijah v trdno infrastrukturo. Države članice pa vedo, da so se strukturni skladi v zadnjih desetih letih razvijali tako, da je če dalje manj denarja za trdno infrastrukturo in več denarja za bolj inovativne rešitve. In države članice morajo biti tudi pozorne na to. Eh, več eh, poslancev je govorilo o onesnaževanju zraka zlasti na tem področju sodelujemo z državami članicami in eh, našli smo pametne rešitve v številnih eh, občinah. Videli pa smo tudi rešitve, ki so bile sprejete pred kratkim, pa še ni eh, jasnih rezultatov. In zaradi tega tudi kar nekaj držav članic Eh, mora odgovarjati na Evropskem eh, sodišču. Nekatere države članice so bile obsojene zaradi nespoštovanja zakonodaje, vendar to ni konec poti, to tudi ni naš namen, da kazno, eh, križamo države članice na Evropskem sodišču. Mi še naprej sodelujemo z državami članicami pri iskanju rešitev. Cela vrsta županov, kot je bilo tu upravičeno povedano, je našla rešitve. In mi imamo tudi dialog o čistem zraku z različnimi državami članicami in mi poskušamo podpreti lokalne organe. Brez njih ne gre. Tu ne gre samo za pripravljanje politike in pravil, temveč eh, pomembno je seveda tudi eh, izvajanje v praksi in pri eh, kakovosti zraka so župani tisti, ki stvari izvajajo v praksi. Gospa Arena je zastavila nekaj pomembnih vprašanj, govorila je o cirkularnem eh, gospodarstvu, krožnem gospodarstvu, o kemičnih proizvodih. Prav imate, eh, to eh, ne daje dobro sliko o Evropski uniji. Imamo pravila OECD-ja in ta pravila smo upoštevali tudi v EU. Države članice ne smejo izvažati. Eh, eh, odpadkov eh, eh iz eh, Evropske unije, pa te odpadke dosti krat najdemo zunaj Evropske unije. In zaradi tega je tudi Kitajska eh, prepovedala izvoz eh, nesortiranega. Eh, Eh, nesortiranih odpadkov. Eh, eh, našli smo na primer nesortirano odpadke v Afriki, elektronske naprave in podobno. Mi moramo okrepiti nadzor na prepustnih, poroznih mejah Evropske unije. Carinski organi pravzaprav preverijo samo predstavljanje pet odstotkov uvozov eh, kemičnih proizvodov v EU. I, e, saj veste, kakšne so posledice. Tu gre za nepravično konkurenco, to slabo vpliva na evropsko uh, industrijo, uh, saj se uvažajo kemični proizvodi, ki ne spoštujejo riča. Mi sodelujemo z našimi kolegi, vendar menimo, da je eden izmed eh, glavnih, eno izmed glavnih vprašanj eh, Torej, mi potrebujemo politiko zopar uh, eh, onesnaževalce, endokrine motivce, uh, Eh, mi moramo pač eh, razmisliti, kako lahko bolje nadzorujemo trg, zato da bi tudi dosegli boljše rezultate. Eh, kar pa zadeva biotsko raznovrstnost, Nekateri so tudi spraševali tudi o odnosih z župani. Mi smo razmislili tudi, da bi se pridružili konvenciji županov, Eh, da bi jih pač eh, usmerili tudi za skrb za eh, okoljska vprašanja. Kaj lahko komisija stori in česar ne more? Mi lahko storimo veliko, saj imamo postopke zaradi kršitev evropske zakonodaje. Kot rečeno, na tem področju postopku imamo najširši portfel, to jasno pove, vendar mi seveda ne moremo storiti vsega tu moramo biti iskreni, mi ne moremo pokriti vsega, kajti tudi naši kadri eh, niso eh, nešteti. Eh, eh, Treba je torej zagotoviti dostop do eh, sodstva v okoljskih zadevah in tu eh, seveda obstajajo obveznosti za države članice in prioriteta Evropske komisije v naslednjih petih letih bo tudi, da eh, zagotovi enakost pri dostopu eh, eh, do nacionalnih eh, sodišč pri okoljskih vprašanjih. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem zaključujemo ta sestanek. 25. septembra se bomo ponovno sestali in sicer tu v Bruslju. Vidimo se takrat.